Welcome, uh, colleagues. Lepo pozdravljeni na drugo zaslišanje od treh zaslišanj o uporabo podatkov uporabnikov Facebooka strani podjetja Cambridge Analytica in pa seveda posledic te uporabe na varovanje podatkov. To zaslišanje poteka v imenu odbora eh, Libe za temelj svoboščin in v imenu odbora AFKO, Juri in ITRE. Vem, da bo Marie Delvo tukaj zastopala odbor Juri, z drugih odborov pa ne vem, kdo bo prišel. AFKO bo tukaj zastopala gospa Hübner, Pol Rubik pa odbor ITRE pomembno je, da vsi upleteni odbori sodelujejo v tej javni predstavitvi. Z nami bo tudi podpredsednik odbora IMKO in KULT. Torej, spoštovani kolegi, 4. junija smo imeli prvo javno predstavitev in če mi dopustite, vam bom najprej prebral dolgočasni uvod, vendar pa mislim, da je to pomembno, da povem, zaradi tega, ker smo eh, v prvi javni predstavitvi imeli zelo zanimivo izmenjavo mnen. Prisrčno pozdravljam vse povabljene. Pričakujemo tudi, da se nam bo kmalo pridružilo še več poslancev, ker danes potujejo v Bruselj. 12. aprila je konferenca predsednikov odločila, da bomo organizirali srečanje s Markom Zuckerbergom in organizirali javno predstavitev, torej tri javne predstavitve z glavnimi sogovorniki, ki so bili upleteni v aferi Facebook, Cambridge Analytica. Tukaj smo torej želeli potegniti glavne zaključke, ki vam bomo dali na voljo. Verjetno ste slišali, da je šlo. Eh, da je prišlo do problemov pri zagotavljanju prisotnosti ključnih povabljencev, vendar pa smo storili vse, kar lahko. Nujno pomembno je, da slišimo tistih, ki so glavni in ki vodijo te ključne oddelke v Facebooku in Cambridge Analytica. Upam, da bomo dobili njihovi mnenji. V tem drugem delu se bomo osredotočili na posledice in na vpliv na varstvo podatkov in zasebnost v okviru volivnih procesov. O zaupanju uporabnikov kibernetske varnosti in pa tudi um, tržni položaj družbenih omrežji. 2. julija na naslednji javni predstavitvi pa bomo slišali stališča komisarjev in kaj bojo storili za to, da ne bo prišlo do ponovnega do, do takšnega dogodka. Pričakujemo, da bo prišla direktorica za operacijske dejavnosti Sheryl Sandberg iz Facebooka ali pa do drug. Danes je z nami nekaj zelo zanimivih in pomembnih eh, gostov. Naj vam pa najprej predstavim pravila v, današnji, v okviru današnje predstavitve. Prosim, da se držite omejitve časa. Politične skupine so dobile že vnaprej dodeljen čas. V vsakem sklopu 15 vprašanj, v vsakem sklopu imamo v skladu z Hontovim sistemom, torej razdeljen, čas je razdeljen pravično. Po vsakem vprašanju pa bomo dali priložnost eh, povabljenim, da odgovorijo na vprašanje. Po predstavitvah sodelujočih v panelu bom dal eh, priložnost, da spregovorijo predsedniki prisotnih odborov vsak član na seznamu govornikov bo zastavil eno samo vprašanje, ki bo namenjeno enemu samemu eh, članu panela. Torej imate minuto časa za vprašanje, odgovor pa je omejen na dve minuti, zato prosim, da se držite časa. Vsakega, ki bo prekoračil čas, bomo prekinili. Thank you če govornika ni dvorani, bomo dali takoj potem vrsto naslednjemu govorniku na seznamu. Torej, ni bilo tako zelo dolgo in dolgočasno, kot sem mislil. Sedaj bomo dali besedo našim gostom. Z nami je gospa Andreja Jelinek, ki je predsednica Evropskega odbora za varstvo podatkov iz Avstrijskega organa za varstvo podatkov, Paul Dehaj, ki je predsednik in soustanovitev eh, personaldata.io in Steve Setterfield, ki je direktor za zasebnostno politiko in vodja oglaševalske politike zasebnost in javne politike pri Facebooku. Sedaj bomo začeli s prvim sklopom in bomo začeli kar z vprašanji. Prvi govornik na seznamu, a se upravičujem, pravi predsedujoči, ker smo tako zelo odprti in demokratični, torej, ker smo v Evropskem parlamentu in moramo to storiti, bom najprej povabil predsednike in podpredsednike iz drugih odborov, če želijo kaj spregovoriti. Mari, želite besedo? Najlepša hvala. Tukaj zastopam odbor za pravne zadeve. V našem odboru obravnavamo ta vprašanja z pravnega vidika. Um, in tudi, če so v skladu z veljavno zakonodajo in če obstaja tudi možnost pritožbe, obravnavamo tudi izvajanje evropskega in mednarodnega prava in rudarjenje podatkov in tudi, ko gre za vprašanja intelektualne lastnine. Tudi sama bi rada pozdravila naše današnje eh, goste, upam da bomo imeli živahno razpravo. Zanima nas predvsem vprašanja glede jurisdikcije, kaj se dogaja v takšnih primerih in kako lahko preprečimo, da bi se to ponovilo. Vedno ste zelo eh, kratki, Madi. 嗯。Mm če pridejo predstavniki drugih odborov, imamo ravno tako dali besedo. Sedaj bomo začeli kar z javno predstavitvijo. Najprej bomo dali besedo prvi govornici, ki je Andreja Jelinek, ki je predsednica Evropskega organa za varstvo podatkov. Izvolite, deset minut imate. Najlepša hvala, gospod predsednik, spoštovane poslanke in poslanci SUVP je stopil, stopila v vrjavo 25. Maja. ED. P. B. In e, Evropski odbor za varstvo podatkov smo ustanovili skupaj s, s tem, ko je stopila v veljavo ta uredba. Cambridge Analytica in primer e, in afera Facebooka preiskuje ICO v Združenem kraljestvu, zaradi tega, ker ima ta, to podjetje sedež v Združenem kraljestvu. ICO, glede na to, kaj se je zgodilo pred in po 25. majem, je organ, ki je pristojen za to o, področje. ICO bo pripravil svojo odločitev in razsodbo in sklep in to potem um, delil z drugimi. ker pa je do tega prišlo pred stopom veljavo SUVP, je ICO organ, ki vodi preiskavo. In zato bo ta organ izdal tudi poročilo, vendar pa nas redno obvešča in tesno sodeluje z nami. Preiskave so bile opravljene, rezultati pa bodo objavljeni junija ali julija v poročilu. Bistveno vprašanje uredbe o varstvu podatkov je odgovornost. Podjetja morajo pokazati svojo pripravljenost do spoštovanja predpisov in to velja tudi za Facebook. SUVP mm, torej ureja vprašanje zasebnih podatkov se UVP ne more rešiti vseh teh vprašanj, vendar pa imamo močnejša orodja, kot smo jih imeli prej. Varstvo podatkov ni nastalo s to uredbo. Ta uredba varstvo podatkov je stopila veljavo že pred 20 leti. Če ste že prej spoštovali to uredbo, to tudi sedaj ne bo problem. Podjetja si morajo zopet pridobiti zaupanje uporabnikov in strank. Če spoštujete predpise s UVP, to ni dobro samo za komercialne namene, ampak s tem spoštujete tudi zakone. Torej, treba je spoštovati zasebnost in nadzorovati, kaj se dogaja. In če ste odgovorni in če ste v to potem prej, že prej vlagali, potem vam ne bo treba vlagati denarja več v marketinške kampanje, kjer se boste upravičevali za dogodke. EDPB obravnava več kot 30 čezmejnih primerov. Zelo natančno bomo preiskovali in raziskali te primere v skladu z uredbo. Vsi pristojni organi pa bodo sodelovali pri teh preiskavah. Facebook, Cambridge Analytica sta samo vrh ledene gore, kot smo že slišali. Vendar pa moramo se zanesti na to trditev. Kar pa je pomembno, je to, da je Facebook priznal, da je dal podatke na voljo uporabnikom Facebooka in tudi tistim, ki niso uporabniki. Gre za pravo sestavljanko, ne vemo, koliko sestavnih delov je in koliko jih še manjka. Varstvo podatkov je temna soboščina, ki jo je treba spoštovati in zajamčiti. EDPB tukaj ščiti posameznike in ščiti njihove pravice in jih uveljavlja. Ni prav, da nekdo uporablja in tudi deli vaše podatke, če niste dali privolitve. Ravno tako ne sme nihče dobiti dostopa do teh podatkov, če niste dali za to dovoljenja. Wall Street Journal je prejšnji teden razpravljal o tem, če naj bi ZDA sprejeli podobno zakonodajo, kot smo jo sprejeli mi. To je zelo zanimivo, kajti prvič se je zgodilo, da se državljani v ZDA zauzemajo za to vprašanje in jih zanima, kaj se z njihovimi podatki dogaja. Evropska unija je tukaj vodilna na področju varstva podatkov. Tudi ameriška podjetja želijo spoštovati te predpise, ker to morajo, so pa vedno bolj ozaveščeni glede varovanja podatkov. Tako kot vidite, se tega zavedajo tudi ameriški državljani. Hvala. Najlepša hvala. Sedaj pa bomo dali besedo Polovi Deheju, ki je predsednik soustanovitev organizacije personaliteta.io. Najlepša hvala, da lahko spregovorim tukaj v Evropskem parlamentu. To je velika čas zame. Zanimal sem se za afero Cambridge Analytica kot državljan kjer sem zaradi mojih zasebnih podatkov. Ko sem prebral članek v Gardenu, je postalo jakno, jasno, da je britansko podjetje eh, obdelalo politične podatke eh, več milijonov državljanov. Takoj so začeli z eh, razpravo o vprašanjih varstva podatkov v ZDA. Ker eh, nisem dobil več podatkov glede tega v Guardianu, sem začel z lastno preiskavo. Zbral sem zelo, veliko zelo zaskrbljujočih podatkov. Vse je postalo še bolj jasno, ko se je razkrila dinamika družbenih omrežij v času Brexita in ameriških volitev. Ali pa zaradi tega, ker eh, tisk ni pokrival te dinamike, kar je obžalovanja eh, vredno. Stopil sem eh, v stik z eh, novinarji in eh, v, v več različnih fazah. Bil sem zelo presenečen nad tem, da je Facebookova služba za stike z javnostjo zavračal te očitke in to je delovalo do marca 2018. Lahko bi rekli, da je Facebook enostavno Cambridge Analytica z boljšo službo za stike z javnostjo. To, kar je storil Cambridge Analytica, dela tudi Facebook in to redno, vendar pa zaradi tega niso bili deležni kritik do sedaj. V vsakem primeru lahko takšno novinarsko kritje imenujemo um, preglednost od zgoraj navzdol vendar pa, kot pravi Facebook, tukaj ni nobene eh, ga vprašanja s podatki. Kako bi pa zgledala preglednost od spodaj na vzdolj? Posamezniki morajo vedeti, kako zgleda njihov ekosistem podatkov. Torej, pravno morajo imeti možnost, da dobijo odgovor na svoje vprašanje. V primeru Cambridge Analytica, ko ste že slišali, je gospod David Carroll eh, dal zahtevek za dostop do oseb in posledica tega je sodni proces v Združenem kraljestvu. Tudi sam sem uložil takšen zahtevek decembra 2016. Prosil sem Facebook za podatke o svojih rednih strankah in uporabnikih in o podatkih orodja Pixel. Redne strankah Eh, redne stranke so tiste stranke, ki redno uporabljajo, ko imate poštni naslov ali pa telefonsko številko. Facebook omogoča sedaj možnost uporabnikom, da dobijo podatke o oglaševalcih, ki imajo njihove podatke. Facebook je omejil brez kakršnega koli razloga ta možnost na dva, da, dva meseca kakorkoli že, čeprav obstaja ta omejitev, je presenetljivo, da uporabniki vidijo seznam stotih oglaševalcev, ki imajo njihove podatke in novinari so začeli pisati veliko člankov o tem ravno na način, da so izpostavili te informacije. Eh, glede podatkov urodja Pixel, tukaj imate cel seznam podatkov strani, ki ste jih obiskali izven Facebooka, kjer so vam sledili, kaj počnete. To bi bilo zelo zanimivo, tudi nazaj gledano, če pogledate, kaj se dogajalo v času volitev in volivnih kampanj. Na to je moral odgovoriti direktor za tehnologijo v britanskem parlamentu Mark Zuckerberg, tukaj v Evropskem parlamentu in v kongresu vsi odgovori so nas, v nasprotju, ne, n, niso v skladu s tem, kar sem sam ugotovil že prej. Senator Blumenthal je zastavil pisno vprašanje Marku Zuckerbergu in Facebook je na to odgovoril, da bo uvedel novo možnost na Facebooku, ki se imenuje jasna zgodovina vendar pa ne bo vseboval najpomembnejših eh, točk in lastnosti in bo pomankljiv. To bo na prostovoljni ravni, namesto da bi bilo obvezujoče za vse, tako kot smo od Facebooka zahtevali že pred meseci. Sam sem zahteval dostop do teh podatkov preko ščita zasebnosti in takrat sem imel možnost, da zahtevam te podatke preko tretje stranke TrustE, vendar pa se je Facebook povezal s TrustEjem in našel način, kako lahko zavrnejo moje pritožbe. Povezal sem se z uradnikom za varstvo podatkov na Irskem in takrat niso storili ničesar, da bi ugodili moje pritožbi. Torej, to lahko opišemo samo tako, kot eh, pravijo tudi mnogi. Je bil urad za varstvo podatkov na Irskem največji pomagač Facebooku za kršitev evropske zakonodaje. Torej, Facebook je Cambridge Analytica, ki ima boljši PR, boljše odvetnike in boljši lobby. To je seveda zelo nesrečno. Ne želim si preglednosti zaradi preglednosti. Želim si, da bi bolje razumeli, kako ta sistem deluje in da bi lahko ozaveščali druge glede teh vprašanj. Zato sem se ustanovil personadata.io, kjer eh, raziskujemo ta vprašanja v povezavi s platformami. V pisni obliki sem odboru podal veliko pričanj. Facebook mora sam na podlagi podatkov rešiti težave, ki jih je povzročil. Facebook sam pa ni ključ za reševanje teh vprašanj. Facebook in Mark Zuckerberg se bosta opravičevala in od nas zahtevala vedno več zaupanja, medtem ko bodo popravljali notranje napake in tako bodo dobili še več nadzora in moči v našem ekosistemu podatkov. Alternativa bi bila, da bi preko pravice do premosljivosti lahko kopirali te podatke, da bi lahko dobili alternativne storitve, ki bi bili proti utež Facebooku. S Pixel Data bi lahko lahko prenesli podatke nekakšnemu svetovalcu za informacije, kjer bi ugotovili, kdo vpliva na nas. Lahko bi upretli tudi novinare, ki bi raziskovali, kako Facebook lahko vpliva na nas. Situacija je slaba, zelo slabim uveljavljanjem prava bi lahko bilo še slabše sami se oklepajo svojega poslovnega modela in spodbujajo doseganje svojih poslovnih ciljev. Torej, sam bi spodbudil eh, ta prenos, oziroma prenosljivost kot redistribucija. S tem bi dobili priložnost za razvoj inovacij in da bi dobili prerazdelitev moči. Mar Zuckerberg nam ne da te možnosti, da bi dobili dostop za prenosljivost naših podatkov. Eh, in da bi dobili um, možnost več načinov reševanja težav, ki jih je povzročil. Torej, oklepa se tega starega poslovnega modela in ne bi mu smeli več zaupati. Hvala. Če mi bi vnaš. Najlepša hvala. Sedaj pa damo besedo Stevu Sathrpitu, ki je direktor za zasebnost in podatke v Facebooku. Najlepša hvala gospod predsednik, veliko čast mi je, da sem tukaj. Sam sem Steve Sutherfield in sem direktor za področje zasebnosti in varstva podatkov, ko gre za oglaševalce in za platformo razvoja aplikacij. Sodelujem z menedžerji, z eh, inženirji kjer identificiramo vsa možna vprašanja v povezavi z zasebnostjo in varstvom podatkov, ko razvijamo naše izdelke. Naša platforma za razvijalce aplikacij omogoča, da ljudje razvijajo aplikacije in nove proizvode v skladu z zakonodajo in tudi z vašo uredbo o varstvu podatkov. Govorili smo o aferi, eh, ki se je zgodila na platformi, ko je Aleksandr Kogan pre nesel podatke uporabnikov podjetju Cambridge Analytica. Lahko vam povem, kaj se je zgodilo, na kaj smo storili, da se to ne bo več eh, ponovilo. Želimo tudi razširiti razpravo in da razpravljamo bolj splošno o naši praksi zasebnosti in varstvo podatkov in povedal vam tudi, kako spoštujemo, v kolikšni meri, na kakšen način GDPR. Razložil bom tudi, kakšna je naša praksa zbiranja podatkov. Veliko govorimo o zaupanju. Cambridge Analytica je zlorabila naše zaupanje in zaupanje uporabnikov. Zato si sedaj prizadevamo, da bi zopet vzpostavili naše zaupanje, ko uporabljajo naše proizvode in da zaupajo našim procesom. To bo seveda zahtevalo svoj čas, vendar pa, če želimo stvari storiti prav, potem bomo potrebovali čas. Pa se vrnimo na predmet današnje javne predstavitve. Naj začnem s tem, da povem, da naše informacije kažejo na to, da dr. Kogan ni Cambridge Analytica dal nobenih podatkov evropskih uporabnikov. To je potrdilo pričanje dr. Kogana in to je potrdila tudi Cambridge Analytica tega seveda ne moremo dokončno potrditi, dokler ne bomo preiskali um, vse, kar je v povezavi s Cambridge Analytico. Torej, kakšne so posledice za evropske državljane? To je pomembno, vendar pa ni zaradi tega manj pomembno to, kar se je zgodilo in seveda naša dožnost, da preprečimo, da bi se to ponovilo. Kaj bomo storili? Leta 2014 smo spremenili našo politiko glede tega, kakšne informacije aplikacije za ko zahtevajo od uporabnikov in da bi dobili eh, pregled nad tem, da aplikacije zaprosijo za več kot samo določena področja podatkov. Sedaj smo šli še dlje. Aplikacije lahko sedaj zaprosijo za dovoljenje za omejeno število podatkov, vaše ime, profil, fotografijo, elektronsko pošto in to seveda velja za celo operacijsko ekipo. Po treh mesecih ne bodo več imeli dostopa do vaših podatkov. Aprila smo sporočili vsem uporabnikom seznam aplikacij, ki jih uporabljajo in možnost, da odrečejo dostop aplikacijam, dostop do njihovih podatkov. Torej, želimo zbrati dovolj informacij, dokler eh, bomo imeli dovolj informacij o kršitvah in potem spremenili um, uporabljeno platformo. Sedaj smo prekinili sodelovanje z več kot 200 aplikacijami. Preden spremenimo našo platformo za razvijalce, smo začeli z delom že pred dvema letoma, zato da našo politiko prilagodimo SU v PJ-u. Ustanovili smo celo ekipo, ki se ukvarja s tem. Imamo več sto zaposlenih, ki ima izkušnje s tem, sodelujemo tudi s strokovnjaki za zasebnost, za javne politike, za mednarodne politike in tako dalje namesto da bi imeli nastavitve na 20 različnih straneh, smo jih združili na eno samo stran. Imamo portal, kjer lahko ljudje sami poskrbijo za to, da se vsi njihovi podatki izbrišejo. To so urodja, ki so dostopna vsem na svetu. Imamo tudi nov pretok sodelovanja z uporabnikom, kjer jim jih zaprosimo, torej uporabnike zaprosimo za dovoljenje za tri različne načine uporabe njihovih uh, podatkov. Uh, podatkov v profilu za prepoznavanje obraza in pa uporabo njihovih podatkov za oglaševalce Te nastavitve so zastojni. Vsi uporabniki lahko sami zavrnejo vse možnosti, ki jih želijo, ne da bi s tem izgubili možnost uporabe. Imamo tudi pravila in pogoje uporabe, ki jih mora uporabnik potrditi pred uporabo. Naše delo se ni končalo 25. maja, ravno nasprotno. Okrepili smo našo ekipo in imamo centralizirano organizacijo, ki združuje ekipe iz, v celotnem Facebooku za reševanje vseh problemov in vprašanj. Imamo možnost, da uporabniki dobijo več nadzora in več pregleda. Ustanovili smo tudi orodje Clear History, torej jasna zgodovina, da lahko uporabniki zbrišajo vse aplikacije, ki so jih uporabili in s tem tudi njihovi podatki. Ko smo to naznanili, je bilo res malce nejasni smo bili. Stvari smo opisali zelo hlapno. Zakaj? Zaradi tega, ker smo upali, da bomo dobili povratne informacije od vseh uporabnikov sveta, medtem ko smo razvijali to orodje. Naj pojasnim, kako deluje naša služba. Še posebej, kako delujejo naši proizvodi za oglaševanje. Naj pojasnim, kaj počnemo in kaj česa ne počnemo. Naš poslovni model temelji na oglaševanju. Mislimo, da je to najboljši model za doseganje eh, naše misije. Mi uporabimo podatke za to, da prilagodimo oglase, ki jih vidijo uporabniki. Želimo, da uporabniki vidijo oglase, ki so za njih pomembni. Uporabimo podatke in analiziramo podatke za to, da vidimo, kateri oglasi bi bili najbolj primerni. To je zelo pomembno za majhna podjetja, ki nimajo velikega proračuna za oglaševanje. Lahko damo relevantne oglase na voljo uporabnikom, ne da bi oglaševalcem dali na voljo njihove podatke. Torej, da uporabimo podatke tretjih oseb, morate najprej dati za to soglasje. Imamo tudi različne razrede za oglaševanje, ki jih vidijo oglaševalci, uporabniki vidijo tudi razloge, zakaj prejemajo določene oglase in lahko prilagodijo svoje nastavitve za oglaševanje kako Facebook obravnava in obdeluje podatke oseb, ki niso uporabniki Facebooka. Facebook ne oblikuje profilov oseb, ki nimajo svojega računa na Facebooku. Vsebina oglasov mora biti relevantna. Tukaj eh, se upoštevajo vsi všečki in eh, vse delitve. Veliko os, podjetij uporablja takšen način oglaševanja. Mi prejemamo informacije tudi če niste uporabniki oziroma če izstopite iz Facebooka. To pa zaradi tega, ker podjetja ne vedo, če ste uporabniki ali ne in nam pošljajo te podatke, zato jih prosimo, da dobijo vaše dovoljenje. Mi dobivamo te podatke in informacije zaradi določenih razlogov, vendar pa ne oblikujemo um, nezakonitih profilov. Varovanje, varstvo podatkov je bistvo naše. Uh, zdravstvenega poslovanja. Če ne moremo zavarovati podatkov naših uporabnikov, pravi Mark Zuckerberg, potem si naših uporabnikov ne um, zaslužimo. Torej, mi želimo temu prilagoditi naše platforme in že vrsto let se ukvarjamo s tem, kako prilagoditi vse naše storitve uredbi za varstvo podatkov. Na vseeno, še enkrat bi se vam rad zahvalil za to, da ste mi dali priložnost, da govorim danes z vami in z veseljem bom odgovoril na vse vaše vprašanje. Sedaj pa vprašanja in odgovori za eno minuto. Torej, imamo natančen seznam v skladu s sistemom Deond. Eh, torej, eh, dogovorili smo se, kdo in v kakšnem vrstnem redu bo lahko postavil vprašanje. E, torej, za ta seznam smo se dogovorili pred sestankom. E, začeli bomo s podpredsednico odbora Juri Medidelvo Šteres. Gospod. E, Stetafield, vprašanje imam za vas. Vi ste nam podali nekaj informacij v zvezi s tem, kaj počne Facebook zdaj, zato da bi zaščitili podatke uh, uporabnikov in omenili ste evropejce, ustrajali ste pri evropejcih. Ali uporabljate ista načela za prebivalce drugih uh, celin? Ali imate posebno politiko za Evropsko unijo? In če pogledamo nazaj, katere ukrepe ste uvedli za to, da bi um, omogočili uh, enostaven dostop do uh, pravosodja za tiste, katerih um, pravice so bile kršene. Uh, So pa eh, razlike med eh, pravosodnimi sistemi uporabnikov, ki so bili prizadeti. Kako je v zvezi s tem? Torej, hvala lepa. Torej, prvo vprašanje je bilo, ali eh, nudimo enako zaščito evropejcem kot drugim po svetu. Da, mi uh, nudimo enako zaščito, enak nadzor za vse po svetu. Uh, Torej imamo uh, nadzor uh, za evropejce in za druge po svetu. Torej, splošno uredbo o varstvu podatkov je ustvarila Evropa in to odraža tudi kulturo Evrope, so pa tudi države, države iz drugih koncev sveta, ki imajo svojo lastno kulturo in tradicijo in mi smo se odzvali tudi na njihove predpise. In potem, kako ukrepamo sedaj. Eh, torej, eh, naš, eh, torej, mi prisluhnemo ljudem, smo ne njihno tudi v stiku sa strokovnjaki, za tistimi, ki oblikujajo politiko, za regulatorji, za zagovorniki zasebnosti in mi upoštevamo njihova mnenja, takrat, ko oblikujemo svoje proizvode. Dobro, drugo vprašanje bom postavil sam kot predsednik Libeja. Gospod Satterfeld, eh, pred nekaj dnevi je New York Times um, poročal o uh, dostopu Facebooka do uh, podatkov uporabnikov. Koliko tega še obstaja? Kolikšen je še ta dostop in če še obstaja? Drugič. A torej, um, Cambridge Analytica. Ali lahko Cambridge Analytica prejme podatke od Facebooka, ki so rezultat um, cilj, ciljnega usmerjanja in za kak tip informacij tukaj gre? In tretjič, na katerih eh, platformah so bili eh, ljudje cilji uh, ciljnega oglaševanja se strani politikov in pa uh, na katerih stranih se to dogajajo, drugot ali na stranih Facebooka? Hvala lepa. Torej, pri prvem vprašanju je šlo za eh, poročanje New York Timesa eh, o partnerstvu eh, z tistimi, ki razvijajo sisteme in naprave. Tukaj gre za uporabo Facebooka na napravah. Torej, mi imamo odnose z tretjimi razvijalci. Torej, kdaj smo začeli s temi partnerstvi, leta 2008-2010? In uh, mobilni ekosistem je bil takrat drugačen. Danes gremo vsi na splet, ko uporabljamo Androide ali pa uh, Appleove proizvode. Eh, potem si um, naložite Facebookov app in ga uporabljate na telefonu. Ampak ni bilo vedno tako. 2010 je obstajala cela vrsta različnih operativnih sistemov in pa naprav BlackBerry, eh, potem sistemi, ki so delovali na telefonih Nokia. Obstajalo je veliko načinov, kako ste šli na splet. Facebook je bila razmeroma nova firma. In mi, smo, mi nismo mogli vzpostaviti Apple za vse te različne navade, zato, eh, naprave. Zato smo um, pomagali drugim proizvajalcem, da so lahko potem ponudnikli Facebook svojim uporabnikom. Vprašanje, koliko teh partnerstv je obstalo? Na začetku leta jih je bilo morda 55 ali 60. A, torej, ni število upada, kot smo a, eh, najavili. mislim, da smo jih ukinili že polovico in do konca leta bodo izginila skoraj da vsa. Potem naslednje vprašanje Cambridge Analytica eh, in pa eh, oglaševanje. Ali oglaševalec dobi informacije eh, v sredi kampanje? Torej, Cambridge Analytica. je oglaševalno podjetje in eh, če oglasujajo na eh, Facebooku, dobijo to, kar dobijo drugi. Naprimer, agregirano poročilo o tem, koliko ljudi klikne na eh, oglas, potem demografske podatke, splošne demografske podatke o teh ljudih in potem to lahko uporabijo za splošne namene. Potem so vprašali, na katerih stranih je Cambridge Analytica oglaševal. No, torej oni so oglaševalci, lahko so oglasovali na Instagramu, na uh, Facebooku in tako. Dobro, hvala lepa. Torej, nekoliko ste presedli čas, ampak to je bilo konec konca moje vprašanje. Dobro, potem je na, sedaj na vrsti Roberta Mecola, Evropska ljudska stranka. Naj začnem z nepopularnim mnenjem. Jaz sem navdušenka nad Facebookom in mislim, da je to nekaj dobrega in eh, dobro bo to tudi ostalo kajti prihajam iz države, kjer velika večina ljudi redno uporablja Facebook. To, da ta sistem ima tudi šibkosti in vprašanje se nanaša na vas, gospod Setterfield. Torej, platforma Facebook se sedaj mora odzvati na te slabosti. Vemo, eh, da so podjetja, kot je naprimer Cambridge Analytica, zajemalo te podatke. To so te podatke, ki so potem uporabili v zvezi z referendumom eh, o Brexitu zlorabili so podatke italijanov in pa številnih evropejcev. Torej konkretno, kako lahko zagotovimo in tega še nisem slišala v celotni dosedanji razpravi, da se to ne bo nikoli več zgodilo. Namreč, eh, zanima me, kako boste zagotovili, da bodo zasebne informacije varne in kako boste zagotovili bona fide nove spletne strani, Eh, kajte nekatere strani so bile same žrtve, kajte tukaj smo imeli trole, ki so širili lažne novice. Hvala lepa. Najprej prvo, prva točka, torej eh, Cambridge analitika, ki eh, naj bi vplival na Brexit. Naj ponovim. Dokazi, ki jih imamo, pravijo, da Cambridge Analytica ni prejemal eh, informacije sa strani evropejcev. In potem drugo vprašanje. Kaj lahko storimo za to, da bi preprečili zlorabo našega urodja v povezavi z um, volitvami? Gospod Kapel bo o tem spregovoril v kratkem, ampak naj vam povem nekaj stvari. Torej, nekaj ste že povdarili sami zloraba našega orodja izvira uh, iz ljudi, ki uh, imajo lažne račune, ki prikrivajo uh, svojo identiteto. In to se je dogajalo leta 2016. Torej, kar se tiče integritete volitev, uh, počnemo se zdaj to, da odpravljamo lažne račune prišlo je tudi do velikega tehničnega napredka in sedaj lahko opredelimo takšne račune. Večinoma v trenutku, ko jih ustvarijo, blokiramo nekaj milijonov eh, takšnih lažnih računov letno oziroma dnevno. Poleg tega želimo ustaviti tudi širjenje lažnih novic. Tega na Facebooku ne želimo in tega tudi uporabniki ne želijo. Torej, to so stvari, eh, ki jih počnemo. Imamo tudi eh, preiskovalce oziroma eh, tiste, ki preverjajo novice. Potem tudi kaznujemo tiste, ki klikajo samo zato, da bi se dvignilo število klikov. Potem ukrepamo tudi proti. Eh, spletnim eh, stranim, ki zlorabljajo naše strani zaradi tega, da bi pridobili podatke. Torej, lažne novice, lažni računi in pa preglednost. Torej, nekateri uporabljajo naše oglaševanje zato, da bi razširili lažne eh, novice. Mi moramo okrepiti naša prizadevanja ta teden. Uh, se bomo potrudili za to, da bomo odpravili eh, lažne oglase. In mislim, da je to najboljši način, kako bi lahko rešili ta problem. Prosim, da se omejimo na eno minuto, kajti pred nami je še drug krok razprave. Birgit, eh, Birgit Sipel, socialisti demokrati, Libe. Izvolite. Hvala lepa. Tudi sama bi imela vprašanje za gospoda Setafilda. Torej, eh, pogoji opredeljujejo sledeče. Torej, zbrani podatki se lahko pošljajo tretjim. Eh, torej, eh, Facebook je sodeloval z razvijalci aplikacij, ki so sami jasno dejali, da bodo dali informacije tretjim. Kako je to skladno z uh, uh, pravom Evropske unije o varstvu podatkov, ki je veljalo takrat? Uh, kako pa je eh, tudi s vsemi prijatelji eh, eh, uporabnikov Facebooka, ki nikoli niso dali svojega prevoljenja. In naj še nekaj povem. Oglaševanje vpliva na zasebnost, kajti videli smo, kaj je možno. Namreč, da vas individualno manipulirajo za podatki. Torej, obstaja povezava med vplivom na zasebnost in pa oglasi. Hvala lepa, gospa Zipal. Prvič, da politika zasebnosti, aplikacije gospoda Kogana je uh, dala um, uh, privolitev za širjenje informacij se strani razvijalca aplikacije. Naši pogoji veljajo ne glede na to, uh, kaj razkrije določen razvijalec aplikacije. Naša politika je prepovedovala to, kar je storil dr. Kogan, ko je dal podatke eh, Cambridge Analytica in on je s tem kršil našo politiko. Vključno se politiko, ki prepoveduje prodajo podatkov in pa prenos podatkov eh, oglaševalnim podjetjem. Eh, potem podatki prijateljev. Ko smo imeli na platformi aplikacijo Kogana, smo razvijalcem omogočili eh, to, da so um, eh, eh, uporabnike prosili za dovoljenje za dostop do prijateljev, do podatkov prijateljev. Toda slišali smo povratne informacije številnih ljudi, namreč, da bi morali to ukiniti, umakniti in to smo tudi storili leta 2014, ko smo spremenili našo platformo. Kajti pred kratkim so številni dejali, da si želijo, da bi bilo fino, če bi bilo lažje ponovno postaviti v mreže s prijatelji zunaj eh, Facebooka. In s tem vprašanjem se še vedno ukvarjamo. In potem um, oglaševanje, ki vpliva na zasebnost. Seveda vpliva na zasebnost. Vsakeč, ko uporabljate osebne podatke za kakršen koli namen, morate upoštevati zasebnost. Mislim, da mi zagotavljamo uh, preglednost in nadzor. Hvala lepa, eh, Dan Dalton, IKR. Hvala lepa, gospod predsedajoči, gospod eh, Setterfield, tudi sam imamo vprašanje za vas. Veliko smo slišali o tem, kako ljudi skrbi zasebnost tukaj v, v Evropi. Doživeli smo ta skandal, ko je šlo za zlorabo podatkov. Zanima me, kakšen je eh, vpliv na Facebook. Ali je vaš um, dobiček upadel v Evropi po škandalu in koliko evropskih uporabnikov je zapustilo Facebook in zaprlo svoje račune po škandalu? Zanimajo me številke. Hvala lepa. Torej, ob koncu prvega četrtletja smo objavili te podatke in vse številke so bile zelo uh, pozitivne. Mi uh, spoštujemo um, zahteve po razkritju in pa po uh, razkritju dobičkov. Axel Foss i e LS Libe. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedajoči. Imel bi vprašanje za gospo Jelinek, ampak najprej bi rad povedal, da eh, se opravičujem. Počakajte trenutek, da se ljudje nadenajo slušalke. Izvolite, nadaljujte. Torej, imam občutek, da eh, če bomo sprejeli več zakonov, ne bomo preprečili nespoštovanja splošne uredbe o varstvu podatkov. Mislim, da moramo okrepiti nadzor. Ne vem, kako naj bi to delovalo, kajti kazensko pravo tudi nima smisla, če pravimo, da ne smeš eh, krasti. Eh, ampak problema tudi ne bomo rešili, če bomo uvedli še več zakonov. Torej, vprašanje. Ali se je Evropski odbor za varstvo podatkov pravzaprav ukvarjalo s tem vprašanjem? In zanima me tudi, kakšni so rezultati razprave, če ste se s tem ukvarjali. Kako bi lahko uh, uvedli način, da bomo temu vprašanju bolje kos v prihodnosti? Hvala lepa, gospod poslanec, za to vprašanje. Torej, Evropski odbor se je sestal enkrat 25. maja, naslednji sestanek bo tudi eh, potekal in sicer 4. in 5. julija. Seveda smo v 29. členu eh, opredelili razna področja, seveda tudi nadzorno področje. Eh, vsak mora ukrepati na nacionalnem področju. Opredelili pa smo tudi delo na ravni Evropske unije. Kajti eh, pravzaprav se je naše delo začelo šele 25. maja. Seveda se bomo eh, s tem ukvarjali tudi v prihodnosti, katere nadzore je treba u, u, u, izvajati tudi proaktivno, ne samo reaktivno. Sedaj imamo 29 čezmejnih primerov. Um, To je že v našem sistemu in te primere že preizkujemo, ampak neodvisno od primerov, ki temeljijo na eh, pritožbah, bomo tudi sami postali aktivni. Hvala lepa. Hvala lepa. Um, Ana Gomeš, socialisti demokrati. Vprašanje uh, za gospoda Setterfielda. Torej, torej um, Eh, Cambridge Analytica eh, se je eh, upletla v volitve na Karibskih otokih. Ponekod so uporabljali tudi zasebne podatke o voditeljih, političnih voditeljih opozicijske stranke, da ne omenjamo potem referenduma o Brexitu. Ali imate kakšne informacije o tem, ali so bili to podatki, ki so jih dobili na Facebooku, ko gre za Karibe? In 13. junija je neka organizacija eh, prosila, da bi bil Facebook predmet zunanjega nadzora. Ali bi vi sprejeli eh, povsem neodvisen zunanji nadzor vaših prakse podatki in omenili ste forenzični nadzor, eh, za katerega je odgovorno Združeno kraljestvo? Torej, kako je s tem konkretnim primerom? Hvala lepa za vaše vprašanje, gospa Gomez. Torej, teh eh, praks, ki ste jih omenili, ne poznam. Eh, torej, teh obtožb ne poznam in o tem ne morem spregovoriti. Potem, se, eh, potem, kar se tiče zonanjega nadzora. Facebook, eh, neodvisni nadzorniki v eh, ZDA, vse čas nadzorujajo. Bili smo tudi predmet nadzora irskih organov. Torej, to se že dogaja. Nadzoroval nas je tudi irski varuh za varstvo podatkov. Vemo, da zelo natančno pregledujejo naše prakse zlasti odkar velja splošna uredba o varstvu podatkov. In pričakujemo, da eh, bodo ti nadzori zelo strogi. Isto velja za uh, eh, FTS iz ZDA. Sedaj pa gospa eh, Intfeld, Alde Libe. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Zelo zanimivo je prisluhniti Facebooku, ampak nekoliko čudno je, da sedimo tukaj in sprašujemo, ali ne bi, prosim, spoštovali predpisov, če jih to ne moti preveč. Zelo eh, me je ganila vaša zavezanost zasebnosti, ampak raje bi se zanesla na zakone in pa na telesa, ki so tu zato, da um, izvajajo um, zakone. Zakaj je trajalo tako dolgo, preden so se odzvali organi za varstvo podatkov? Vesela sem, da ste dejali, da boste sedaj delovali proaktivno kot je dejala Roberta Mecola, eh, ima Facebook tudi zelo eh, pozitivno plat, torej ne bomo vsega očrnili. Ampak zanima me, ali posedujete zmogljivost in ali se je Evropski odbor prilagodil novemu eh, položaju. Kaj boste zagotovili za to, da se to ne bo ponovila? Torej, Zanima me, kako boste zagotovili, da se bo eh, izvrševalo pravo Evropske unije in kako boste zaščutili, zaščitili ehm, pravice evropejcev takrat, ko Facebook ne bo tako pripravljen spoštovati predpisov. Seveda pa je vprašanje za gospod Jelinek. Hvala lepa, gospa eh, poslanka. Vse vlade. So um, uh, okrep, uh, kadrovsko okrepile svoje uh, organe za varstvo uh, podatkov, preden je začela veljati uh, splošna uredba o varstvu podatkov. Sedaj uh, bo začel veljati mehanizem, ki ga predpisuje in omogoča splošna uredba. In to je uh, Um, takšen mehanizem, ki predpisuje eno vodilno organizacijo, ta izdela osnutek, vsi drugi organi pa imajo potem možnost, eh, da podajo svojo besedo, eh, da unesajo svoje pomisleke ali pa dodatke. In če se to ne upošteva, potem se lahko obrnajo na Evropski odbor za varstvo podatkov in potem mi lahko sprejmajo odločitev. Te možnosti do sedaj ni bilo torej tega čezmejnega sodelovanja na eh, podlagi splošne uredbe o varstvu podatkov do sedaj ni bilo. Torej, do sedaj je na tem področju delovala skupina iz 29. Eh, člena. In ta skupina je, preden je splošna uredba o varstvu podatkov začela delovati, izdala številne smernice, ki se nanašajo tudi na splošno uredbo o varstvu podatkov. Desetletja prej pa je delala na mnenjih. Eh, svetovala je komisiji in pa vladam, to da zavezojoče odločitve lahko sprejemamo šele zdaj. Mi seveda natančno preiskujemo in ne moramo uh, eh, takoj prvi dan izdati kazni, kajti eh, mi delamo z uh, pravnimi postopki, in, ki jih moramo spoštovati in pomembno je, da imajo v Evropi vsi tudi možnost pritožbe. To je bistvenega pomena. In vse to omogoča splošna uredba o varstvu podatkov. Dajte nam možnost. Hvala lepa, Karla Skojiljo, Evropska ljudska stranka Libe. Hvala lepa, gospod predsedajoči. Tudi sam se obračam na gospoda Setterfielda. Imamo več evropskih uporabnikov eh, Facebooka kot američanov. Dejali ste, da bo splošno uredbo varstva podatkov na vdih eh, za cel svet. Toda večino podatkov ste vendarle spravili pod režim, eh, eh, ki izhaja iz Amerike. Torej, zakaj ste eh, to storili in kako boste zajamčili, da boste delovali skladno s splošno uredbo varstva podatkov? Hvala lepa. Hvala lepa za to vprašanje. Torej, naj ponovim. Imamo uh, standarde uh, in nadzor, ki veljajo v Evropi in isti veljajo za celotni svet. Mi smo naše standarde razvili v povezavi sa splošno uredbo o varstvu podatkov in jih uporabljamo po celem svetu. Mislim, da je bilo vaše drugo vprašanje. Uh, tisto, ki se je nanašalo na jamstva. Torej, kakšno jamstvo lahko damo evropejcem, da bomo delovali skladno z za, uh, eh, zakoni? Mi uh, smo dve leti delali na tem. Eh, mi delujemo, mi spoštujemo sedaj splošno uredbo varstva podatkov, jaz pa vem, da vi želite, da mi to tudi pokažemo. Sedaj vzpostavljamo ured, urodje, ki je pomembno za skladnost. Torej, dostop do podatkov in pa um, prenosljivost podatkov. To sta dve pomembni stvari. Mi pa smo uh, investirali v uh, varstvo uh, podatkov. Torej, mi sedaj imamo uh, možnost dostopa do podatkov. To si lahko tudi uh, naložite. Imamo pa tudi orodje za um, prenosljivost. Omejili smo tudi podatke, ki jih lahko umaknete iz platforme in na ta način smo delno odgovorili tudi na ta škandal za uh, Oxford Analytico. Skratka, mi, vi lahko vzamete podatke ven in jih uh, delite z drugimi, torej ven iz Facebooka. E, torej, s svojimi ukrepi bomo dokazali, da delujemo skladno e, s splošno uredbo varstva podatkov. Hvala lepa. Sedaj pa eh, drugi krok, eh, gospa Medije Delvo Stejer. Torej imam vprašanje za gospo Jelenak. Omenili ste, da imate 29 čezmejnih primerov. To je kar precej. Eh, kar se tiče preiskav, eh, torej za preiskave se morate zanesti na Evropski odbor. Zanima me, kako deluje sodelovanje. Vem, da za to potrebujete dovolj eh, kadrov, pomemben pa je tudi primeren pristop. Kaj ti, gospod Dehaj? nam je pova, povedal, da eh, varuh eh, podatkov eh, z Irske ni ravno velik prijatelj varstva podatkov. Torej, kako boste kos tem različnim odnosom, različnim stališčem varuhov oziroma nadzornikov za varstvo podatkov? In še eno vprašanje. Eh, torej, uredba o e-zasebnosti. Ali se ukvarjate tudi s tem? Hvala lepa za vprašanje. Kar se tiče, tiče različnih stališč eh, varuhov eh, podatkov iz različnih držav, to je. Torej, zelo, kar se tega tiče, je zelo pomembno, da zagotovimo konvergenco v našem odboru to je ena naših poglavitnih nalog, da premustimo razhajajoča se mnenja in da pridemo do skupnega stališča in do skupne odločitve. In to skupno odločitev um, v najboljšem primeru sprejmemo soglasno ali pa z dvotretinsko večino glasov in če eh, dvakrat ne uspemo, potem sprememo odločitev z preprosto večino. In če imamo ločeno glasovanje, potem, oziroma glasovanje po delih, potem odloči glas predsednika. To je eh, načelo, ki izvira iz splošne uredbe o varstvu podatkov. Sede, sicer pa smo v preteklosti in, in eh, tesno sodelovali in tudi zdaj, to velja za vse um, nadzornike za varstvo podatkov. In sprejeli smo smernice, ki eh, jih je Evropski odbor sedaj tudi uh, potrdil in um, te so povezane s splošno uredbo o varstvu podatkov. In polna zaupanja sem da eh, bomo eh, uresničili vse, kar predvideva splošna uredba. Torej, mi smo odgovorni za enotno uporabo prava v Evropi in temu smo vsi zavezani. Jan Albrecht. Hvala lepa. Hvala lepa. Vprašanje imam za gospoda Setterfielda. Povedali ste, da spoštujete zakone eh, držav, v katerih delujete, čeprav bi si lahko predstavljal, da obstajajo eh, razhajanja eh, med zakoni o varstvu podatkov v Evropi in na kitajskem. Ampak dobro, pustimo to ob strani. Pravite, da spoštujete zakone. V Evropski uniji smo sprejeli že, prejeli že številne sodbe, kar se tiče uporabe Facebooka, WhatsAppa in tako naprej. Še vedno. Um, Me zanima, na kateri pravni podlagi delujete. Eh, to gre za legitimni interes. Kako izvajate teste um, tega na tem področju? Kako opredelite to uh, v vaših postopkih? Poleg tega ste dajali tudi Torej, vi obdelujete a, podatke preko spletnih e, strani e, tudi ljudi, ki ne uporabljajo tega, ali imate a, e, enotne identifikatorje za te nize podatkov? Albrecht. Hvala lepa, gospod Albrecht. Kaj se tiče pravne podlage za obdravo podatkov? Smo si to naši politiki zelo jasno zadali, politiki, na katero se zanašamo. Podatke obdelujemo posod glede na legitimne interese in glede na stike z ljudmi. Kaj je to legitimni interes? To je to, kar od nas zahteva zakonodaja. Interese in temeljne pravice spoštujemo zelo. Legitimne interese imamo, ko obdelujemo podatke tudi zagotavljanje varnosti, naprimer. Uporaba Facebooka je, ko lahko potem, naprimer, lahko kakšne negativne dejavnike odstranimo. Tako da moramo vedeti, da se lahko tako izboljšajo tudi podatki. Ne uporabljamo jih pa za neko oglaševanje, samo za interne cilje jih uporabljamo in tudi, seveda, če gre za kakšne škodljive vplive. Ko tretja stran vključi orodje za podjetja, Facebook Analytics naprimer, in potem spet na stran to uporabi, dobimo standarden odziv, kot od vsake podjetja in to vključuje tudi IP naslov, piškotke, lahko gre tudi za edinstveni identifikator, če gre za mobilno napravo. To je to, kar potrebujemo za temeljno storitev. Torej ta IP naslov in to potem vemo, kje je. Seveda nekaj identifikatorja, ampak kot sem dejal, razlog, zakaj uporabljamo, je, te podatke so zelo omejene, varnost naprimer, ali da ponudimo analitične podatke ali da lahko zagotavljamo naše storitve. Okay, um, next is Josephine. Mr. Voss, you're, you... Gospod Voss, naslednji ste. Ne, ne kar počasi, da se ne boste poškodovali. Mr. Voss for the EPP. Gospod Voss, ELS, ribe, minuta. Torej, to bi bilo pa sedaj vprašanje za gospoda Satterfielda. Bom po nemško. Prosim, nadenite si slušalke. Also ich glaube, die, die Frage, die ich hier habe. Vprašanje, ki ga želim zastaviti, se je pojavilo vsaj dvakrat. Gre za lažne novice in širjenje leteh. ker pa ste na to že odgovi, odgovorili, več ali manj, me zanima, kaj bi v prihodnje morali narediti, kaj bi morda mi morali tudi izboljšati, zato da bi se take zadeve, kot so se zgodile, ne bi zgodile še enkrat. Tu potrebujemo seveda jasne predstave, konkretne predstave o vrzelih možnostih, karkoli bi že lahko naredili, da bi to bolje nadzorovali. Hvala lepa za vaše vprašanje. Prej sem že opisal nekaj prizadevanj glede lažnih novic, ampak razumem vaše vprašanje, razumem to, kaj gre širše, kaj počnemo, kaj lahko stremo kot družba, da bi se izognili temu, česar si nihče ne želi videti na spletu. Kaj počnemo? Tega bi radi več izobraževanje, kako prepoznati lažne novice, kako lahko bolj kritično ovrednotimo vir novic. In Facebook skuša prikazati več novic iz lokalnih, globalno spremljivih virov, ampak tega ne zmoremo sami. Ljudje morajo biti bolj kritični, bolj kritični potrošniki, uporabniki novic in nevladne organizacije lahko pomagajo. To bo zadevalo veliko različnih organizacij, ampak v bistvu gre za izobraževanje ljudi, da bodo bolj kritični prejemniki novic, ki jih dobivajo na spletu. Okay, um, Hvala lepa, Weidenholzer, SND Libe. Hvala lepa. Vprašanje za gospod Jelenek. Facebook je pred nekaj tedni imel veliko kampanjo, da se bodo držali uporabijo vaših podatkov, opažate kaj takega pri oglaševanju? In drugič, kakšen pregled imate nad implementacijo po različnih državah članicah? Imamo kakšne bolj problematične elemente države, kjer bi to bila že dobra praksa? In nadalje, kaj menite o tem, da bi ukrepili pravice potrošnikov, tako da bi imeli kolektivno tožbo. Eh, hvala lepa, hvala lepa za vaše vprašanje. Naj začnem z zadnjim vprašanjem. Seveda, kolektivna tožba je možnost, kako bi v podržavah članicah to lahko naredili. V Avstriji ta možnost ni bila izkoriščena strani parlamenta, v drugih državah pa. Seveda bi bilo možno, tudi brez specifičnih prizadetih narediti več in bolje. To je prvič. Nadalje, dobra praksa. Splošno radbo o varstvu podatkov je v veljavi že štiri tedne in sodelovanje med organi je zelo dobro, smo ugotovili. Imamo tudi rasten IT vzorec, da lahko torej dobro in varno komuniciramo. Kar se tiče izvajanja v 28-terici, pa je jasno nekaj. Uredba je neposredno uporabna in veljavna in zato torej je veljavna tudi, če nimamo spremljajočih ukrepov in zakonodaje. Sveda, lahko pozdravimo, da imamo v večini držav članic tudi prilagoditev nacionalne zakonodaje na področju vasa podatkov. Vaše tretje vprašanje, vaše prvo vprašanje pa je bilo kaj? A ja, seveda, oglaševanje. V bistvu je to razveseljivo, ampak kaj pomaga, če je to propaganda? Ja, uvodoma sem dejala, da bi bilo dobro bolje, najprej investirati v varstvo podatkov, potem bi si prihranili veliko oglasov in bi veliko prihranili in bi bilo torej bolj ugodno, stroškovno. To je prvič, drugič pa seveda si prizadevamo ali pa bo to zadoščalo, to bodo pa pokazali posamezni primeri. Ne želim pa seveda sedaj že naprej vsega, prejudicirati te primere. Primeri obstajajo in to poznate iz medijev, seveda. Hvala. Thank you, eh, Barbara Spinelli. Hvala lepa, Barbara Spinelli, Goja in Libe. Skupnost uporabnikov, to je komercialni izum, to ne ustreza vsem pravicam, da imamo večkratne pravice. Dve vprašanje za gospoda Deja. Kako lahko posameznik ve, da se mu kršijo pravice in da je profil zmanipuliran, nadalje. Uredba dovoljuje kolektivne tožbe, čeprav jasne opredelitve ni. To je napredek. Individualne tožbe so drage in predzapletene. Evropsko sodišče pa je omejil sredstva, ki so na voljo potrošnikom v evropski zakonodaji. Dejano je, da je potrošnik samo tisti prvotni pogodbenik. Združba, mislite, da bi morali to spremeniti v pravo? Ali da je tako, kot je to sedaj urejeno? Dobro, hvala. Hvala lepa. Kako lahko posamezniki poznajo informacije, ki so znane? To je zelo zapleteno. In je nevrjetno kompleksno, tudi za podjetja, ki delujejo na tem področju. Tako da je kar nekaj akterjev, katerih vloga je, da podajo informacijo za druge komercialne partnerje. Zdi se mi, da če greste k njim in prosite za informacije, bo že delno organizirano vse, kar je na voljo v vas. Torej, nekatera podjetja organizirajo informacije, ne delajo za vas v tem trenutku. To je tista pomembna stvar. Pogosto pa se zaščitijo tudi kot tisti, ki obdelujejo podatke, namesto kot nadzorniki. To moramo odločno izvati. V eh, pisni izjavi sem tudi navedel, kako bi to lahko storili in upam, zelo upam, da bom dobil odločno podporo organov za vlast podatkov ravno za to. Drugo vprašanje. 18. člen kolektivne tožbe in vse to. Težava, mislim, da tiče v tem, da neprofitne nevladne organizacije še vedno iščejo posamezne primere. Težko jih je najti. Tega se lahko lotimo tudi z druge plati, če imamo dobre storitve, če pomagamo ljudem organizirati informacije in če je trg strukturiran, če je dovolj spodbud, da lahko taka storitev obstaja in je to neposredno v korist, pravo korist porabnikov, potem se bodo težave same pojavile in potem moramo spet usmerjati te ljudi na prave pritožbene postopke. Torej, glede veliko stvari, glede uredbo vas podatkov, se mi zdi, da moramo počakati, da bomo ugotovili, kaj se zgodi. V strani moramo biti, kako to uporabljamo kot posamezniki in mislim, da je veliko priložnosti, ki pa so še popolnoma neizkoriščene. Hvala za vaše vprašanje. E Hvala. ELS Libe Jaroka. Much, Hvala lepa, predsednik dovolite mi, da še enkrat izpostavim nekaj predlogov, ki ste podali v pisni izjavi. To je za začetek, potem pa, kar se tiče pravic otrok. Mislim, da so razmere ponoma drugačne, če se z vami manipulira kot odraslim ali kot otrokom. Kaj lahko storite, glede tistih, ki so še mladoletni, mlajši od 18 let, mislim, da je naš glavni pomislek, da se veliko manipulira z otroki. Ali se zavedate, ali ste videti, videli kakšne take manipulacije, ki se dogajajo otrokom ali morda starejšim, razen volivnih manipulacij, o katerih govorimo sedaj, ko so naši otroci na Facebooku lahko spremljate, komu so posredovali podatke. Kaj ti, ko spet odprete račun, vidite vse oglase in v bistvu vidite, kdo je dobil podatke vaših otrok. In to lahko potem spremljate. Spremljate tudi tiste, ki kradejo vaše podatke in potem manipulirajo z nami.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 Želi se, ste z njegove strani seznam. 20 sekund, obljubljam. Lahko, toliko prožni prav. Torej, najprej moramo stopati, zastopati pravico dostopa. Veliko je novinarjev, ki bi lahko izkoristilo te pravice, da, poroč, da bi poročali o digitalni ekonomiji. Če bi samo imeli dovoljenje, bi upravili svoje delo in plačani so že, ne gre za vprašanje denarja. To je prvič. Drugič, kar se tiče podkovnih točk, gre to preko mestnikov, preko aplikacij in to je bila zgodba s Cambridge Analytica. Facebook se ne more izmazate iz tega, tako da je potrebno se ogledati vse to, poleg na točke. Če si pogledamo, torej, to, če bi novinari to storili, to bi bilo zelo, zelo dobro. Gospod Sutterfield. Hvala za ta vprašanja. To je zelo pomembno, ko govorimo o uporabi podatkov mladoletnikov, tudi za oglaševanje to jemljemo izredno resno. Seveda, uredba veliko govori o zaščiti podatkov mladih večina govori o seveda tem, da se morajo izpolnjevati pravila glede mladoletnosti. Vendar pa zahteva predlog uredbe, da bi informacije bi podali otrokom na način, da bi jih razumeli. Tu smo se pa res osredotočali na to, da bi pomagali mladim razumeti tveganja, s katerimi se soočajo na spletu, kako zaščititi svoje podatke in kako ostati varni. Pa še nekaj, kar sem že omenil. Ni prezgodaj izobraževati mlade, kako biti kritičen do podatkov, ki jih dobijo na spletu. Lahko jih začnemo učiti, izobraževati zelo zgodaj, kako dostopati do novic na spletu, kako kritično razmišljati glede stvari, ki jih dobijo. In v te smo vložili, vložili veliko prizadevanj, predvsem za najstnike in na to področje smo zelo ponosni. Hvala lepa, držimo se časa. Do petih bi naj končali in potem naslednje zasedanje. Prvi cipr S in D. V imenu druge odbore tokrat. Hvala lepa, gospod Sajtršit. Pred nekaj minutami ste potrdili, da je Facebook zavestno ima odnos z aplikacijo, ki je omogočal dostop podatkov strani tretjih strani. Dejali ste, da je vse redo s Facebookom, da je tretja stran kršila pravila. Še enkrat torej. Zavestno ste stopili v ta odnos in po evropski zakonodaji ste vi nadzornik, torej ste vi pravno odgovorni za to. Še enkrat torej sprašujem, kako lahko razložite vaše obnašanje v tistem trenutku in ali lahko zatrdite, da je bilo to v skladu z evropsko zakonodajo? But... Da, pripričan sem, da je bilo ampak način, kako smo obravnavali Cambridge Analytica, mislim, da smo spoštovali zakonodajo EU. To bo vprašanje, ki se bo pogosto porajalo in veliko bo razprave, ampak tukaj pravim, da mislim, da smo izpolnjevali zakonodajo. Ampak se prečujem, tukaj ne gre za vprašanje verjeti ali ne, to ni religiozna razprava. Lahko date kakšne konkretne dokaze, da bomo lahko videli, da ste sledili pravilno, ko ste dejali, da ste nadzornik, pa da ne bi bili smeli stopiti v tak odnos za nazaj. Način, kako smo obravnavali Cambridge Analytica, to bi lahko storili veliko bolje. Ljudje bi morali vedeti, ko smo odkrili, morali bi jim sporočiti, da je Kogan neustrezno posedoval podatke Cambridge Analytica. Kršili smo zaupanje ljudi, ki jim služimo vsak dan. In zato sedaj počnemo stvari drugače. Um, just to point out supplement. Naj izpostavim, da dodatna vprašanja niso dovoljena, ampak seveda je zelo dolgočasno, če ni dodatnih vprašanj, tako da bom to kar dovolil. Čisto normalno je, da kdo še kaj povpraša. Sedaj pa Marko Zulo, EFDD, Imko. Hvala. Obračam se eh, na predstavnico oziroma varuhino osebnih podatkov. Danes govorimo o Facebooku. Facebook je vzpostavil sistem, ki zelo vpliva na model družbe, v kateri živimo. Da bi zaščitili uporabnike, moramo postaviti pod vprašaj ta poslovni model, ne da bi ukinili konkurenco. Facebook Eh, je dal v roke uporabnikom instrumente za nadzor podatkov in eh, zanima me, kako se ti uporabljajo. Ampak še vedno smo v eh, lasniškem zaprtem sistemu. Torej, um, gospa Jelenek je prej omenila um, prenosljivost podatkov. Torej, sedaj uh, če ustrajamo na prenosljivosti in če odpremo sistem, če si zamislimo odprt sistem, potem bi to lahko rešilo problem pravilne uporabe. Kaj menite o tem? Da, to je gotovo zamisel, ki bi jo lahko še raziskali. To bi lahko preiskali, negativne in pozitivne plati. Zelo veliko je lahko zlorabe soglasja, ko se ta prenosljivost uporablja. In to bi bilo zelo težko preiskati. Zaenkrat potrošniki, ki jim dajo informacije na spletno stran, imajo možnost dostopa do podatkov in posledice se posredujejo. Kasneje pa bi lahko prihajali, prihajali podatki posod in bi jih lahko škodovali in to je zelo pomembno. Prenosljivost bi lahko bila tudi zelo selektivno uporabljena strani vira podatkov glede ustvarjanja podatkov, glede drugih. Tukaj gre za nekatera konkurenčna vprašanja, ki so popolnoma nova in ta dinamika je odprta, ne glede na to, kaj parlament počne. Prav tako to odpira dodatne možnosti za zakonodajo, preglednost in za vključevanje več akterov, kot samo organe za nadzor podatkov, da bo vse skupaj delovalo. Naj podam konkreten primer. Več kot 5000 podjetij je na področju digitalnega trženja. In k takemu izmed njih lahko greste, zahtevate vaš profil in to je potem neverjetno za ljudi, ko vidijo vse te kategorije, pa ne vedo točno, kaj kaj pomeni. Lahko pa te podatke potem povežete s prenosljivostjo in jih uvedete v druge sisteme. Samo potrebno je zagotoviti, da je ustrezno izvajana zakonodaja. Težko bo torej zagotoviti ustrezno izvršljivost glede prenosljivosti. In še zadnja, Barbara Kapel, ENF ITRE, prosim. Hvala lepa. Vprašanje z gospo Jelinek kot vodja odbora za Evropsko varstvo podatkov ste pristojni za varstvo podatkov, to je veliki ziv, dejali ste, da boste dobili že 29 čezmejnih primerov in pristovni ste tudi nekaterih spolnih vprašanjih. Kolektivno tožbe so pomembno vprašanje in lahko bi morda ustvarili globalni standard. Dejali ste, da so ZDA že pripravljene se pogovarjati o uredbi o varstvu podatkov, o tem smo že slišali iz medijev, da se je tudi Facebook zavezal, da bo izvajal splošno uredbo glede varstva podatkov. Če boste ugotovili kršitve, to je moje vprašanje, strani Facebooka, boste priporočili pravne korake in potem usiljeno soglasje. To je tudi pomembna tema. Ste pripravili konkretne ukrepe, da bi se zoprstavili temu? Eh, Hvala za vprašanje. Ne gre za to, da bi priporočili pravne postopke, ko se ugotovijo kršitve. Uredba o varstvu podatkov predideva določene ukrepe, ki jih moramo uvesti. To so pozorila in tudi kazni, če je to potrebno. Kazni morajo biti sorazmerne, uspešne in učinkovite. Torej, ne gre samo za priporočila, gre za vprašanje izvajanja zakonodaje, kot ste prej ustrezno dejali. Gre za splošno enakopravno uporabo uredbe po vsej Evropi. Nadalje, globalni standard. Evropa je trendsetter glede tega, imamo zelo veliko zainteresiranih držav. Ne samo zato, ker se je potrebno držati pravil uredbe, če poslujete v Evropi, temveč tudi zato, ker je to podano kot ozor. Ne samo v Evropi, temveč tudi v ZDA, pa ne samo na zahodu, temveč tudi na vzhodu. Hvala lepa. Tako, zaključili smo s prvim omizjem. Hvala lepa vsem, ki ste sodelovali pri tem. Hvala lepa tudi poslankam in poslancem za potrpljenje. Tako sedaj pa drugo omizje vpliv in tveganja za volivne procese. Za omizje pa bi morala priti Denita Hubner, predsednica AFKA. Aha, tukaj je odlično. Claire Bassett bo naša gostja iz eh, Britanske volilne komisije in pa Joel Kaplan, podpredsednik Global Public Policy Facebook. Prosim, usedite se, pa bomo začeli. Thank you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 kratko uvodno izjavo v imenu Afka. Seveda tudi Afko to vprašanje zadeva, torej volilni postopek. Prosim, kratka izjava. Ja, hvala lepa. Zelo na kratko, glede vprašanj, ki so zelo pomembna tudi za, kot okvir za to razpravo. Najprej vloga, eh, najprej Brexit in potem de, tudi volitve v Evropski parlament, ki bomo imeli čez približno leto čakamo na rezultate preiskave Združenega kraljestva in upamo, da bodo sklepe skladu z referendumom v Združenem kraljestvu. Kot vemo, ko se slabe stvari dogajajo, moramo točno vedeti, kaj se je zgodilo, kako je to nastalo in kaj jih je povzročilo. To je za prihodno preventivo. In naj povem tudi to, kar se tiče volitev v Evropski parlament naslednje leto. Bomo naslednji teden glasovali o nekaterih novih pravilih za izvedbo teh volitev. Prvič v 40 letih. Naj vam povem tudi, da bomo skušali zagotoviti tudi napredek pri elektronskih spletnih možnostih glasovanja, da bo to širše uporabno kot dostaj. Želimo pa zagotoviti tudi varstvo osebnih podatkov. Zagotoviti pa moramo tudi to, da bodo državljani, ki bodo dali svoj glas, imeli občutek, da je vse lepo in prav. In še novost, ta pravila, ki bi jih naj spremenili v Evropskem volilnem zakoniku, bodo tudi spremenili obliko pravnega akta. Ta pravila bodo sedaj imela težo akta unije. Prvič bo torej to tudi del sodnega nadzora Evropskega sodišča. In tako bodo državljani dobili večjo pravno gotovost kot prej. In še zadnja stvar glede tehnologij, kako mi to vidimo, kaj mislimo o tem, to je lahko seveda blagoslov, lahko pa je tudi negativno za volitve, kajti to lahko seveda pomeni po eni strani veliko priložnost, da dosežemo več ljudi, po drugi strani pa, kot vemo, zelo dobro lahko to pomeni priprta vrata za manipulacijo podatkov in izbir voljivcev. In tukaj zakonodajalec mora posredovati. Upam, da bo uredba splošni zaščiti podatkov prinesla ustrezen pravni okvir tudi za državljane, da se bodo njihove pravice zaščitile in bodo njihovi osebni podatki ustrezno zaščiteni. Vemo pa tudi, da, da bi se to zgodilo, moramo dvigniti ozaveščenost med državljani. Biti morajo voljni, učinkovito izvajati svoje pravice in vedeti morajo, kaj počno, ko kliknejo na določeno vsebino. To je tudi zelo pomembno. Naj zaključim s tem, da rečem, seveda, potrebno je najti pravi način za ustrezno uporabo podatkov Cambridge Analytics v enem postopku in vsi, ki so to uporabljali, morajo biti poklicani na odgovornost. Zato pa seveda si moramo prizadeti globalno. Je pa težava veliko širša kot samo Cambridge Analytica in Facebook. To moramo rešiti globalno, kaj ti. Gotovo se bo to v prihodnosti še pojavilo pod drugim imenom in moramo biti pripravljeni na to. Hvala lepa, Danuta. Sedaj pa prva predstavnica, Claire Bassett, vodja britanske volilne komisije. Prosim, deset minut, pa dajem vam besedo. Najlepša hvala mm, za besedo, najlepša hvala, da ste me danes povabili na vašo javno predstavitev. Naj vam najprej predstavim, kakšna je naša vloga v o okviru kampanje volitev v Združenem kraljestvu, zato da dobite kontekst, v katerem smo delovali in kakšni so naši izzivi. Volivni odbor je organ, ki smo ga ustanovili leta 2000. Smo neodvisna organizacija in pokrivamo Združeno kraljestvo, referendume volitve, eh, Škotsko, Valežansko in pa tudi Severno Irsko soočamo se z veliko izzivi, vendar pa se bom danes osredotočila predvsem na našo vlogo kot regulatorja financiranja volitev. Ko se je parlament odločil, da bo ustanovil takšen organ, je to dejal zato, da bi bilo najbolj učinkovito, da ustanovijo organ, ki bi um, urejal področje financiranja kampanj volitev izvidov in ugotovil, odkot prihajajo finančna sredstva. Naj vam predstavim, kako to deluje. Pomembno je, da dobite kontekst za naše delovanje, zato vam bom predstavila nekaj eh, točk. Vsaka politična stranka, ki je registrirana, mora povedati, za, um, odkot uh, eh, dobiva finančna sredstva in ne sme biti dvete nad določenim prag, eh, pragom. Meja je 10 eh, tisoč uh, funtov od posameznikov in eh, seveda ni nobenih meja za donacije in kampanje, ki vendar pa morajo ta sredstva prihajati iz dopustnih virov. To je lahko posameznik ali pa eh, registrirano podjetje v Združenem kraljestvu. Vse donacije je treba um, zabeležiti in o njih poročati ti v predvolilnih kampanjah. In eh, tudi poraba teh sredstev je treba, um, je treba obvestiti o tej porabi. Torej, um, vse to pa izračunamo v skladu s formulo, In odvisno je seveda od um, količine registriranih eh, članov stranke. UK Za parlamentarne volitve v Združenem kraljestvu in, uh, je seveda to obdobje daljše, za referendum pa je bilo krajše. Šest mesecev imajo na voljo stranke, da obvestijo o finančnih sredstvih in uporabi sredstev. Kaj nam to omogoča? To omogoča, da lahko vsakdo, ki ga to zanima, lahko nadzoruje vire finančnih sredstev in porabo um, sredstev za kampanje. Mi se ne spuščamo v vsebino, niti ne obravnavamo pritožb s tem v zvezi. Imamo pa dejavnosti v zvezi z nadzorom in zagotoviti želimo, da se vsa ta pravila spoštuje tudi pri tistih, ki izvajajo kampanje in ki so registrirani kot takšni. Mi, mi jim eh, torej lahko uh, um, zapovemo, da se mora registrirati kot izvajalec volilnih kampanj, če pa to zavrnejo, jih lahko kam, kaznujemo. Kampanje vključujejo tudi oglase pred kampanjo. Treba je tudi zapisati, kako se porazdeli te stroške. Vsa ta pravila v večini primerov prihajajo iz obdobja pred digitalizacijo. Digitalne kampanje pa predstavljajo evolucijo že obstoječih eh, tehničnih kampanj, vendar pa te potekajo na cenejši in obsežnejši način imamo mikro ciljno usmerjanje in to vključuje tudi ciljno oglaševanje oseb, ki živijo na določeni ulici in seveda tudi usmerjanje samo določenih sporočil. V tem trenutku je pomembno, da trdo verjamemo v to, da so volivne kampanje za volitve in referendume zelo pomembne. Digitalne kampanje pa so imele močen in pozitiven očitek na vključenost v volitve. To dopušča, da vedno več ljudi lahko sodeluje v javnih razpravah vendar pa menimo, da je pomembno zagotoviti tudi zaupnost voljivcev in da to predstavlja pomemben del vsakršnih volitev. Zato je pomembno, da zagotovimo odgovornost in preglednost v kampanjah, da vemo, kdo pošilja kakšna sporočila. Že, imamo že trdna pravila in predpise, vendar pa jih je treba še izboljšati za soočanje z izimom. Obstoječa pravila pokrivajo, koliko sredstev se porabi dnevno za kampanjo in zahtevajo poročila, vendar pa smo lahko tudi preverili. Od leta 2003 zahtevamo vsa poročila o tiskanem materialu v digitalni in papirnati obliki. Zato pozdravljamo posvetovanje vlade glede tega. Želimo tudi izboljšati poroče, poročila in sporočanje v zvezi s tem. Vendar pa nimamo upogleda v podrobnosti, koliko sredstev se porabi za digitalne kampanje. Veliki ziv, s katerim se soočamo, je, da se veliko krat eh, o tem poroča kot o digitalnem svetovanju, ne pa o kampanjah. Želimo tudi podatke v zvezi s stroški zaposlenih v kampanji, ker pa veliko ljudi dela na digitalnih področjih, to ne vključuje vseh. Treba je tudi pokazati, odkot prihajajo oglasi in vse to je treba registrirati. Mi želimo preveriti, če so poročila natančna in točna, ker želimo zagotoviti čim večjo preglednost za naše voljivce. In eh, v večina vas razpravlja o zaupnosti podatkov in uporabi podatkov. Pomembno je, da vsi sodelujemo za čim večjo preglednost. Sodelovanje in izmenjava podatkov je po zelo pomembna, vendar pa ni naša naloga, da pogledamo, kako se e, uporabljajo podatki. To je vloga Elizabeth Surrey in njene skupi, um, ekipe. Mi samo preverimo, kako se porabljajo finančna sredstva. Pomembno je, da delujemo skupaj, da sodelujemo, da zagotovimo, da imamo prave in primerne informacije. Seveda imamo pravila, ki omejujejo, odkot prihajajo finančna sredstva in kako se porabijo. Zato je seveda možno, da tisti, ki izvajo kampanje, porabijo sredstva za to, da zaposlijo določene opravljalce storitev. Mi smo sredotočeni samo na Združeno kraljestvo in nismo pristojni za dogajanje zunaj. Zato to seveda omejuje naše delo, ko gre za akterje, ki oglašujejo od zunaj. Vendar pa smo povezani tudi z varnostnimi službami, da ne posegamo v javno življenje. Zagotoviti je treba tudi javno zaupnost v volilnih procesih in sprožili smo že preiskavo pri dveh digitalnih kampanjah. Tukaj upoštevamo poročila preiskave. In povezani smo tudi z drugimi v konstruktivnem dialogu. Jutri bomo objavili poročilo, kjer bomo priporočili tudi spremembe, ki bi jih radi videli. To bodo prve takšne ugotovitve, ki vključujejo vrsto sprememb, ki sem jih tudi že prej omenila. Pozivamo k eh, večjim pristojnostmi za to, da lahko zagotovimo, da se izvajajo pravila in da lahko izvedemo um, strožje sankcije, če pride do kršitev. Se opravičujem, da sem vam tako na hitro predstavila naše delo. Sedaj pa Joe Kaplan, podpredsednik za globalno javno politiko pri Facebooku. Izvolite, beseda je vaša. Lepo pozdravljeni, rad bi se zahvalil so predsedujočim Evropskemu parlamentu, da ste me povabili da lahko tukaj razpravljamo o dogodkih v zadnjih časih in kaj lahko mi storimo za to, da zavarujemo, zaščitimo potek volitev po svetu. V čast mi je tukaj, da sem z gospo Besec, z njo sodelujemo pri več pobudah in upamo, da, da bo tako tudi v prihodnosti. Naj začnem s tem, kar je že povedal naš generalni direktor eh, Mark Zuckerberg v Bruslu prejšnji mesec. Zaščititi integriteto volitev je prijazna naloga za Facebook. Treba je zagotoviti volitve, integriteto volitev. Eh, posameznih držav kot evropskih eh, volitev maja naslednje leto. Pri Facebooku verjamemo, da platforme lahko odigra pozitivno vlogo pri razširjenju demokracije po svetu. To je še toliko bolj uspešno, če so informacije in podatki točni uporabniki v Evropi uporabljajo platformo, da izmenjujejo mnenja, da se povezujejo s predstavniki v vladi in veliko politika uporablja naša orodja, da se lahko neposredno povežejo s svojimi voljivci, kar prej ni bilo mogoče in kar si sploh nismo uspeli predstavljati pred desetimi leti. Kar pa se je zgodilo v zadnjih 18 mesecih in ko smo ugotovili, da se našo platformo lahko zlorabi za spodkopavanje integritete volivne kampanje, je odprlo več vprašanj tuji akteri so izrabili Facebook zato, da so širili strahove in dvome. Pri Facebooku smo se prepočasi odzvali na to grožno in smo se osredotočili predvsem na phishing in na virusno programsko upremo. Ne um, smemo dopustiti, da se kaj takega še ponovi in naš odgovornost jemljamo zelo resno. Naj ponovim to, kar je dejal že moj kolega v prejšnjem panelu, je, da kar zadeva Cambridge Analytica, kolikor vemo, dr. Kogan ni delil nobenih podatkov evropskih uporabnikov z nikomer. Vendar pa to lahko potrdimo samo, ko bomo opravili sodno preiskavo skupaj v povezavi z ICO-jem v Združen kraljestvo od volitev leta 2016 v ZDA smo se veliko naučili in opravili smo velik napredek. Uložili smo veliko v ljudi, v tehnologijo, zato da lahko preprečimo takšne napake v prihodnosti. Uspešno so že uporabili te orodje. Eh, v, pri prihodnih volitvah, kot so evropske volitve, volitve v Franciji in v Nemčiji, osredotočamo se na devet področji. Eh, boj proti tujim posegam, boj proti lažnim eh, računom, ustaviti širjenje lažnih novitev, eh, novic in pa tudi povečati transparentnost in odgovornost. Torej, treba se zrotožiti na boj proti tujim posegom. Vsake volitve vsebujejo različne akterje in so zato podvržene različnim grožnjam. Naša ekipa se ukvarja s tem, da pogledamo vsako volitve posebej, se povežemo s strokovnjaki in z vladami, zato da ugotovimo, katere so grožnje v vsaki državi posebej. Uložili smo dosti več tudi v varnost. Podvojili smo število ljudi, ki dela na področju varnosti in varovanja od 10 tisoč na 70 tisoč. Torej, naše politike nam omogočajo, da natančno pregledamo. Um, nevarne dejavnosti in da pregledamo tudi vsebine. Takšen pro, proaktiven pristop nam omogoča, da hitreje ukrepamo in da preprečimo, da bi se viralno razširile zavajojoče informacije. Videli smo, tudi primer volitev v Alabami, kjer smo preprečili tuje posege. Ugotovili smo, da imamo v Makedoniji različne skupine um, oseb, ki delujejo za širjenje lažnih novic. To smo ugotovili tudi v Italiji. Drugo področje je, da se borimo proti razširjenju lažnih novic. To se počne preko lažnih računov. V zadnjih letih smo se uspešno borili proti lažnim računom. Sedaj smo blokirali že na milijone lažnih eh, računov. To smo storili s strojnim očenjem, s katerim lahko identificiramo sumljive dogodke in sumljiva ravnanja v naših. Na naši platformi. Osredotočamo se tudi na preprečevanje širjanja lažnih novic. Uvedli smo več orodij za to, da lahko razkrijemo eh, lažne novice in širjenje zavajojočih novinc. Prepovedati želimo strani, ki redno objavljajo lažne novice. Izboljšali smo tudi naš eh, sistem, ki sankcionira um, senzacionalistično poročanje in lažne novice. Tega ne moremo storiti sami, zato smo se povezali tudi s tistimi, ki preverjajo dejstva in s tistimi, ki objavljajo prave novice. Sedaj smo to razširili že na 14 eh, držav in vključiti želimo še 4 države do konca tega leta. Torej, tisti, ki preverjajo dejstva, nam poročajo o ugotovitvah in potem lahko za 80 odstotkov zmanjšamo število lažnih novic. Želimo se osredotočiti tudi na ozaveščanje naših um, uporabnikov, da lahko sami ugotovijo, da gre za lažne novice in četrto področje in to je preglednost glede oglaševanja. Mi menimo, da morajo uporabniki vedeti, zakaj vidijo določene oglase, kdo za njih plačuje in eh, kateri oglaševalci se zrotoče na katere skupine ljudi. Tukaj smo sprejeli več ukrepov v zadnjih mesecih, vključno z orodjem, ki se imenuje View Ads. S tem lahko vidite različna sporočila, oglase, ki jih. Um, politični akteri objavljajo, če jih vidite ali ne. Tako bomo lahko preprečili nezakonito oglaševanje, povečali preglednost. To deluje v ZDA in v Evropi ga bomo kmali, okmalo tudi uvedli. In potem tudi sodelovanje z civilno družbo. Mi trdno verjamemo v takšen civi, um, civilni diskurs, in želimo tudi ozaveščati voljivce. Mi smo danes odprli um, torej poseben oglaševalni nazivec volitev v več državah. Z našo možnostjo registracije smo pomagali na tisoče in mi, celo milijonom voljivcev, da se registrirajo. Želimo razvijati naša orodja, da ljudje lahko lahko izvejo več o svojih političnih strankah in kandidatih. V Franciji in tudi drugot smo uvedli orodje, lahko, s katerim lahko primerjate perspektivo in stališča različnih političnih strank pri glede več vprašanj ozaveščamo tudi, kako se lahko zlorabi račune in kako lahko izboljšajo varnost svojih strani v času volitev. Če prav napadalci napadajo Facebook, vemo, da to ne prihaja iz enega samega podjetja. Mi se povezujemo z vlado, s civilno družbo in z drugimi organizacijami, da lahko bolje razumemo, kakšne so grožnje in s katerimi grožnjami se soočajo v posameznih državah. V Nemčiji, na primer, smo se tesno povezali z BSI v Nemčiji, kjer smo izmenjali um, informacije glede na. Tudi v Italiji z Edokodom smo se povezali in ugotovili, s kakšnimi orodi lahko preprečimo širjenje lažnih novic. opazovalci v OVSE niso ugotovili, da obstajajo kakršne koli težavne informacije v okviru kampanje. Sodelujemo tudi z zunanjimi partnerji v svetu, v Atlant Atlantskem svetu, kjer želimo izboljšati možnost upogleda v realnem času v možne grožnje. To je eden od ukrepov za to, da lahko na hitro ugotovimo zlorabe v naših storitvah. Želimo tudi pomagati pri izdelavi neodvisnih raziskav, pri spodbujanju demokracije in pri volitvah. Povezali se bomo z akademiki, da bomo lahko eh, sprejeli na hitrejši način ukrepe, s kateri bomo izboljšali situacijo. Grožnje se bodo spreminjale in se mm, bodo prilagale na situacije. Torej, naši sovražniki vedno znova iščejo nove načine za napade vendar pa vam lahko zagotovim, da bomo storili vse, da bomo vodilni pri tem in da bomo preprečili nadaljne napade. Sodelovali bomo s političnimi strankami, s strokovnjaki, z akademiki in z vladami. Veselimo se že tega sodelovanja, vključno z Evropskim parlamentom v naslednjih mesecih, da bomo storili vse, kar lahko, da zavarujemo vaše volite naslednje leto. Najlepša hvala obema. Sedaj bomo šli na sklop vprašanj. Eno minuto časa imate za vprašanje in dve minuti za odgovor. Prva ima besedo gospod Danita Hübner v imenu odbora AFKO in e, skupine ELS. Ima vprašanje za gospod Baset. Kakšne izkušnje imate glede te afere. Zaradi te afere se je dvignilo veliko prahu tudi v Evropi. Mislite, da ima to potencial, da tudi uniči zaupanje državljanov v digitalizacijo? Mislite, da to lahko negativno vpliva na udeležbo državljanov pri naslednjih volitvah? Vem, da ne veste, ampak kakšno je vaše mnenje? To je zelo dobro vprašanje. Najprej se moramo zavedati tega, da seveda lahko špekuliramo glede tega, kaj je kdo storil in kaj bodo ljudje storili glede lažnih, novicov, lažnih novic. In nemogoče pa je povedati, kako je to vplivalo na izid volitev in na to, kako so se ljudje odločili na volitvah. Mi nimamo podatkov o družbenih omrežij, da bi lahko gotovili, če je prišlo do sprememb. Mislim, da moramo biti previdni, da ne damo preveč um, moči tistim, ki so kršili pravila. V naši volivni komisiji želimo opraviti javno mnenjsko raziskavo med državljani glede digitalnih kampanj. Jasno je, da lahko na tem področju še veliko storimo. In seveda moramo odigrati bolj aktivno vlogo glede tega. gre za širše vprašanje glede družbenih omrežij, ne gre samo za volitve. In eh, državljani in uporabniki se zavedajo, da kritično glede na to, kaj vidijo. In mislim, da so državljani dosti bolj kritični, da dvomijo v informacije, ki jih imajo pred seboj. To je pozitivno. Videli smo udeležbo na volitvah, na zadnjih treh največjih dogodkih in mislim, da je razvoj dogodkov pozitiven. Sedaj pa še moje vprašanje v imenu odbora Libe in skupine SD. Gospod Kaplan, nam lahko kaj več poveste glede vprašanja, ki nas skrbi in to je možnost poseganja v naše volitve. Pred kratkim smo slišali, da ste zaposlili eh, bivše uradnike obveščevalnih služb in da vam izdelajo določen scenarij za izboljšanje te situacije. Zanima me, če je prišlo do posega pri referendumu o eh, Brexitu, če je Rusija posegla v druge volitve nam lahko podate preseg slike, ki se jo sedaj imate in eh, kaj sedaj delate drugače, kot prej, če teh podatkov ne bi imeli. Ta članek se je osredotočal na to, da sedaj zaposlujemo nove osebe, ki imajo določene znanja, ki nas, s katerim lahko bolje razumemo, kako potekajo volitve drugot po svetu. To želimo imeti pri nas v podjetju, vendar pa, kot sem že dejal, moramo tesneje sodelovati s strokovnjaki na terenu v tistih državah, kjer volitve potekajo. Zato smo se odločili, da bomo sodelovali z volivnimi komisijami v teh državah, da razumemo, kakšne so realne grožnje v teh državah. Pred ameriškimi volitvami leta 2016 tega znanja nismo imeli on, in od takrat smo se naučili in spoznali, kakšna orodja in kakšne varovalke potrebujemo pred volitvami. Zato smo sestavili večdisciplinsko ekipo, ki deluje v vsaki državi posebej, posebej da lahko ugotovijo, katera so lažni računi, lažni profili in uh, kako preprečiti poseganje in kako lahko zaveščamo volilce. To bomo storili pred vsakimi volitvami in glede na izkušnje, ki smo jih dobili v zadnjih mesecih, v času francoskih volitv, eh, volitev naprimer, kjer smo. Tedne, nekaj tednov pred volitvami zaprli 30 tisoč lažnih računov ali v Nemčiji, kjer smo sodelovali z varnostnimi vrševalnimi službami ali v Italiji, kjer smo sodelovali z neodvisnimi preverjalci dejstev. Vsa ta orodja bomo uporabili v vsakih volitvah posebej. Gospod Čedovski v imenu LS in Liv. Kaplane, <clears throat> zato že ste na, danes mezi nami. Najlepša hvala, gospod predsednik. Hvala lepa za besedo. Najlepša hvala gospod Kaplan, da ste danes tukaj z nami. Pričakovali smo gospoda Goldmana, vendar pa bomo, se bomo morali zadovoljiti z vašo prisotnostjo danes tukaj. Pravite, da je Facebook demokratična platforma za izmenjavo informacij. Kako lahko zaupam podjetju, ki porabi toliko časa, preden zapre lažen račun. Kaj boste storili, da boste preprečili, da se takšni dogodki ponovijo? Tudi v primeru afere Cambridge Analytica se je skazalo, da je to podjetje poseglo v volitve v več evropskih državah, vključno na češkem. Vaš eh, kolega je prej povdaril, da je uporabil samo podatke američanov. Vi trdite, da ste socialno odgovorna družba. Kaj boste storili za to, da nas v to prepričate? Spoštovani kolegi, držite se omenega časa. Hvala lepa. Kar se tiče lažnih računov, to je velik izziv ampak temu problemu smo posvetili ogromno tehničnih virov in izredno smo izboljšali eh, položaj. Kot je povedal že moj kolega, mi blokiramo eh, dobesedno milijone lažnih računov, predenih kdorkoli sploh vidi. In 500 eh, milijonov lažnih računov smo umaknili torej eh, res odločno ukrepamo na tem področju. In kot sem dejal na začetku, to je problem, eh, ki ga ni moč eh, hitro rešiti. Mi moramo še naprej preiskovati in razvijati nove orodja in nove tehnologije in jih uporabljati proti tem počem. Zato smo podvojili število osebe, ki dela na varnosti. Potem, kar se tiče vpliva Cambridge Analytica na volitve v, v Evropi, lahko uh, samo ponovim to, kar je povedal gospod Setterfield. Najboljša informacija, ki jo imamo danes, je ta, da dr. Kogan ni širil podatkov evropejcev um, oziroma jih ni dal um, Cambridge Analytica. To pomeni, da Cambridge Analytica ni mogel vplivati na volitve v Evropi, kajti ni na nezakonit način pridobil podatkov Facebooka evropejcev. Toda, kot, reče, kot rečeno, samo Cambridge Analytica ve, eh, kako je vzpostavil svoje zmogljivosti za um, ciljno usmerjanje. In potem, ali smo mi družbeno odgovorno podjetje, to je naš namen, da, kot je povedal gospod Setterfield, na koncu ni pomembno, ali jaz ali kdorkoli drug pravi, da smo družbeno odgovorni, kar je pomembno, je to, kaj boste rekli vi in kaj bodo rekli uporabniki Facebooka, ko bodo videli, da smo storili vse, kar je bilo možno in da smo prevzeli odgovornost in da smo eh, rešili eh, problem zlorab. Torej, mi smo k temu zavezani, ampak vi boste ob koncu presojali. Mercedes Brisa, socialisti demokrati. Hvala lepa, hvala lepa, gospod predsedujoči. Tudi sama bi se rada vrnila k temu vprašanju. Omenili ste 500 eh, milijonov eh, lažnih računov, ki ste jih blokirali v treh mesecih. Torej, tukaj gre za velikanske razsežnosti. Ali se vam ne zdi, da bi bila pravilnejša pot ta, da bi uvedli digitalno identiteto? Eh, kako je v Estoniji? Če želite se udeležiti spletnih eh, časopisov, potem morate uporabiti digitalno um, osebno izkaznico, eh, ki potrdi, da gre za vas. Morali bi morda ustvariti uh, digitalno identiteto morda bi morali razmisliti o tem, kajti na ta način bi bile vse zadeve eh, preprostejše. Dajali ste, da ste blokirali 500 milijonov lažnih računov, ampak vprašanje je, koliko um, lažnim računom pa je uspelo. Kaj ti je gotovo, uh, vam, so vam spouzeli skozi prste milijoni uh, lažnih računov, ki jim je uspelo? Ali imate kakšno oceno o tem? Hvala lepa. Torej govorimo o 500 milijonih, ki smo jih uspeli eh, blokirati v prvi četrtini leta. Kajti mi smo želeli uh, dejansko dokazati našo zavezenost in um, objavili smo več podatkov o tem, koliko zlorabe smo lahko opredelili in proti koliko um, akterjem smo lahko ukrepali. Torej, 3 do 4 odstotke računov so lažni. To je velika številka in na tem bomo morali še delati in uporabili bomo vse urodje, ki nam je na voljo, uporabili bomo um, umetno inteligenco in pa uh, učiče naprave, tako da uh, bomo po vedenju uh, lažnih oseb ugotovili, da so lažni. Potem, kar se tiče digitalne identitete za vse, uh, imamo različne države, različne politike, ljudje imajo različna stališča o tej stvari. Potem eh, je tu še vprašanje varstva podatkov, kajti na ta način bi lahko pridobili še več podatkov o posameznikih in to bi gotovo skrbilo ljudi. Sem pa gotovo odprt za pogovor za vlado o tem, kadar sumimo, da gre za lažni račun potem račun blokiramo, nima več dostopa do Facebooka, dokler nam eh, ne poda svoje identitete. Eh, dokler pa se to ne zgodi, smo pač eh, sumničavi. Ampak identitete ne zahtevamo v spostavitvi računa. Sedaj pa gospod Šupflin, um, Evropska ljudska stranka Afko. Hvala lepa. Eh, zelo sem pretresen zaradi tega, kar sem slišal. Eh, tukaj čutim veliko negotovost v zvezi z digitalizacijo in tega problema ne bomo nikoli rešili. Ali obstaja kakšna prihodnost za e-vlado in e-volitve? Gospod Kaplan, ali bi povedali kaj o um, volitvah na mačarskem? kot sem eh, rekel, da eh, je to nerešljiv problem, je to natančna ocena bitke, ki jo bije eh, kakršenkoli organ za pregon kriminalcev na kateremkoli, na kateremkoli področju. Kajti mi se soočamo sa sofisticiranimi in dobro finančno podloženimi kriminalci. In mi oziroma Facebook, kot Facebook in pa tudi organi pregona po svetu, eh, bomo morali še naprej razvijati naša orodja, zato da bomo korak pred njimi. K temu smo zavezani. Mi temu namenjamo ogromne vire, eh, kar se tiče tehnologije, kar se tiče kadrov. In Mislim, da je to vredno in pomembno za to, da bomo zagotovili kar najboljšo možno zaščito. In potem, kar se tiče EU vlade in EU volitev, te storitve ne nudimo na Facebooku, vlade se bodo morale znajti same ali bodo lahko zagotavljale zadostno varnost za izvajanje takšnih dejavnosti na ta način bi eh, morda eh, lahko pritegnili več ljudi k volitvam, k udeležbi. Ta cilj bi vlade lahko eh, zasledovali, ampak seveda je vprašanje, kakšno zaupanje vlada v to. Sedaj pa za socialiste in demokrate Pedro Silva Pereira. Hvala lepa, gospod Kaplan. Po skandalu, škandalu s Cambridge Analytico je postalo jasno, da ste ugotovili, da je prišlo do. Uh, Eh, eh, resne kršitve zaupanja, da morate postati bolj proaktivni in sedaj ste povedali, kako si za to prizadevate. Moje vprašanje pa je sledeče. Ali se vi v celoti zavedate, eh, kako masivno uporabljajo vaša platforma po svetu in kako, ši, kako širite valove lažnih novic in kako se tam širijo črne kampanje za politične namene? Kajti, če je temu tako, potem me zanima sledeče. Ali je to res vse, kar lahko uh, storite, to, kar ste povedali, ali, kajti, spričo tega pojava enostavno ni dovolj to, kar počnete. Hvala lepa za vprašanje. Vedno bolj uh, se zavedamo, za kakšno grožnjo za volitve tukaj gre. Tega smo se v zadnjih 18 mesecih vedno bolj zavedali, ko gre za širitev lažnih novic eh, na spletu. Kot povedano, uvedli smo pomembne korake. Začeli smo z odpravljanjem lažnih računov, ki so tako pogosto odgovorni za večino lažnih novic na Facebooku. To smo zabeležili velik napredek. Odpravili smo tudi finančne spodbude, kolikor se je le dalo in pa uh, kajti ljudi menijo, da gre tukaj za politično motivirano zaširjanje vsebine na Facebooku, v resnici pa so v ozadju finančni interesi. E, to so tisti, ki e, pošiljajo e, spletno pošto, ki je, ki je spam. In sedaj mi to skušamo nadzirati na naši platformi in odpravljati. Tudi na tem področju smo bili izredno uspešni. Spremenili smo naše algoritme zato, da bi omejili um, senzacionalizem in pa da bi omejili oziroma da bi okrepili lokalne um, zaupljive vire. Sprožili smo tudi partnerstva sa številnimi neodvisnimi preverjalci dejstev po celem svetu, ki lahko preverijo oziroma ovrnotijo vsebino na Facebooku kot lažno, nas na to opozorijo, potem pa mi ukrepamo in preprečimo širitev teh vsebin. Torej, res eh, smo se v zadnjem letu in pol izredno prizadevali eh, po volitvah leta 2016. Vemo, da je pred nami še več dela, sodelovati, sodelovati moramo z vladami, z akademiki, z strokovnjaki, ampak dosegli smo velik napredek v Franciji, v Nemčiji, v Italiji. In uh, naši ukrepi so bili učinkoviti in zaščitili smo omenjene volitve. In na tem bomo še naprej delali in seveda bomo poskušali biti pri vsakih volitvah še boljši gospa Kaja Kalas, Alde, Itre. Hvala lepa, hvala lepa za vašo predstavitev. Spregovoriti ste o tem, kako ste opredelili manipulacijo volitev in pa vsega, kar je s tem povezano. Potem ste omenili Nemčijo, Italijo in Francijo. Toda v Evropi imamo tudi majhne države, kjer se govorijo majhni jeziki. Jaz prihajam iz ene takšne majhne države in eh, pri nas živi en milijon ljudi, ki govori naš jezik. Moje vprašanje je, ali se prizadevate za odkrivanje manipulacij tudi v teh majhnih državah ali smo za vas premajhni, kajti tudi mi imamo volitve. In seveda imamo tiste, ki se zanimajo za izide naših volitev, imamo tudi uporabnike Facebooka in tiste, ki zaupajo Facebook. Torej, kakšen je vaš odgovor na majhne države in majhne jezike? Hvala lepa, postavili ste zelo pomembno vprašanje. Parlamentarne volitve v Evropski uniji so e, zlasti velik izziv, kajti 27 e, držav članic bo volilo hkrati. Omen, opisal sem že orodje, ki se ne osredotoča nikakor na jezik. Lažni računi, um, umetna inteligenca, ki jo uporabljamo za opredelitev lažnih računov, delajo na podlagi vedenja tistega, ki je ustvaril račun in na to orodje ni odvisno od vsebine računa, torej jezik za to orodje ni pomemben pomembno, isto je tudi za finančno motivacijo. Ni nam treba gledati vsebine. Lahko pogledamo. To, ali je šlo tukaj za senzacionalistične novice in če gre za to, potem uporabimo ustrezno orodje. Potem uporabljamo orodje. Um, tudi v majhnih državah, eh, ko gre za obdobje pred volitvami. Tako da bi pripravili ljudi do tega, da bodo kritično razmišljali o vsebini, ki se objavi na Facebooku. Gospa Gomez, um, gospa Baset, ali je prišlo do upletanja v. Uh, volitve sa strani eh, Cambridge Analytica in pa sorodnih podjetij eh, sa sorodnim vedenjem v povezavi z zasebnimi podjetji, kot so eh, velike računovodske družbe, ki delajo za vlado, zato da bi vzpostavili scheme za vlado. In katere ukrepe boste uvedli zato, da bi zagotovili, da bodo novinarji, ki jih sod, eh, eh, tožijo takšne eh, družbe, zato da bi ustrahovale novinarje, neuspešne? Gospod Kapel. Ali ste sodelovali za Cambridge Analytico zaradi pohlepnosti, zaradi naivnosti? Eh? Um, you, you got the abuse, and she can get, take the question. <laughs> Sounds like a good deal to me. Um, no, vrnila se bom k temu, kar sem povedala na začetku. Cambridge Analytica in druga podjetja so izvajala storitve pred eh, volitvami in to je bilo v skladu z volivnim pravom. Zato nismo preiskovali eh, razen, če so organizatorji eh, kampanj, kampanj v redu finančno delovali. Potem gre tukaj še za dopustnost. Ehm, Jaz ne morem sedaj komentirati preiskav danes. Kajti iz tega, kar smo zaključili, izhaja, da so uh, tekle razprave, ampak so o tem pravilno poročali. Več pa nam, vam o tem ne morem povedati. Po, isto velja tudi za ukrepe proti novinarjem. Torej, to je zune področje delovanja naše komisije. Ni naša vloga ta da bi preiskovali obnašanje velikih organizacij eh, in pa kako ravnajo z novinarji v času volitev, kajti mi nimamo pooblastil in sredstev za to. Hvala lepa. Eh, Max Anderson v imenu zelenih Afko. Hvala lepa. Referendum o Brexitu je sprožil velike spremembe. Eh, marža 4 odstotkov. Zanima nas, ali je vse potekalo zakonito. Facebook ima informacije, na podlagi katerih bi to lahko presodili, ampak do sedaj nam niste dali eh, materijala. Obstajajo dokazi, da so s ukradenimi podatki ustvarili profile, ki so jih potem bombardirali z eh, propagando za izstop iz Evropske unije. Ali boste dali na voljo informacije? Eh, kaj se je dogajalo pred referendum in ali boste zagotovili isto preglednost tako za uporabnike kot za preiskovalce v prihodnih kampanjah. Koliko je kdo dal za kakšno kampanjo eh, in kako je bilo za zloraba podatkov. Hvala lepa. Hvala lepa za vaše vprašanje. Odgovorili smo na o, številne vprašanja v britanskem parlamentu. Pričali smo po pet ur, imeli smo več krogov eh, podrobnejših vprašanj. Eh, zelo smo bili odzivni v preiskovanem odboru, ki je želel pregledati, kaj se je dogajalo okrog Brexita. Strinjamo se da um, preglednost glede oglasov uh, res prinaša vrednost. Uh, namen je ta, da bi razvili orode, za katerim lahko ljudje video, vidijo, uh, kdo je bil cilj oglasa in koliko so porabili za to. Uh, to so sprožili v Združenem kraljestvu, pričakujem, da se bo to zgodilo v Združenem kraljestvu letos. In še naprej razvijamo orodje, s katerim bodo ljudje lahko razumeli, kdo je plačal za oglas in koga je oglas dosegel. Ko gre za vse retrospektivne informacije o posamečnih oglasih v zvezi z vsemi, ki so se udeležili kampanj, to ni nekaj, česar, ehm, kar bi mi lahko zagotovili, ko zagotavljamo skladno z eh, zasebnostjo. Mi smo dali na voljo informacije. o informacijah eh, v zvezi z Brexitom. Torej, eh, Rusi so eno malinkost financirali, ampak tukaj je šlo za mm, en dolar in mi to še preizkujemo in bomo še sodelovali na tem področju. Mercedes Breso, socialisti demokrati, Avko. Hvala lepa. Imela bi vprašanje za gospod Baset. potem. Ali me slišite? Bo konc. Dopo la, la scoperta. Po tem, ko je prišlo na dan, da so profilirali uporabnike Facebooka za politične cilje, torej to je počela Cambridge Analytica po tem razkritju, ali mislite, da je možno preko volivnih eh, zakonov ali drugih eh, instrumentov nadzirati to prakso, kajti to predstavlja velikansko nevarnost. Kajti eh, tukaj eh, si lahko predstavljamo krdelo volkov, ki preži na lahke žrtve. Kajti, če nekdo um, izvede uh, eh, profile voljivcev, je tako, kot če uh, bi bili ti voljivci kot ovčke obdane za volkovi. Kako to gledate iz vidika, kako to lahko presojete iz vidika volivnih zakonov? Kako bi lahko uh, reglementirali oziroma urejali volitve, da bi bili kos temu vprašanju? Hvala lepa. Mislim, da lahko storimo veliko. Ampak prvo moramo priznati, da nobena organizacija eh, ne bo tega rešila sama. In če bomo napadli en del, se bo ta del samo umaknil drugam in ljudi bodo vplivali na drugačen način. Zato si moramo to celovito pogledati. Eh, dobra regulacija je to, da eh, res nadziramo podatke in um, uh, ukre, uh, spremembe, ki jih je uvedla uh, britanska vlada, so bi bile zelo pozitivne v zadnjem času. Torej, res mi želimo informacije tistih, ki izvajajo uh, kampanje. Potrebujemo večje pooblastila za to, da bomo dobili informacije in potem moramo ustaviti ljudi takrat, kadar kršijo eh, pravo in to morajo spremljati tudi sankcije. Eh, to ni nobena revolucionarna eh, novost, ampak mislim, da je to to, kar potrebujemo. Torej, mi potrebu, mi, kar potrebujemo je to, da socialne platforme odgovorno delujejo in javni organi potrebujejo pooblastila za to, da bodo lahko kaznovali kršitve. Ähm, hvala lepa. Wir haben jetzt eine ganze Menge gehört, was Sie alles so unternommen haben. Von Cornelia Ernst. Hvala lepa. Zelo je bilo zanimivo to, kar je povedala britanska kolegica in pa predstavnik, ehm, kar je povedal predstavnik Facebooka. Zanima me sledeče, kako nasplošno eh, ločujete oglasovanje eh, za proizvoda, eh, kako razlikujete oglasovanje proizvoda in pa politično oglasovanje? imamo naprimer volivno oglaševanje, če pomislimo na uh, televizijo. Na televiziji vladajo pred, specifični predpisi za volivne oglase. Ali si lahko kaj takšnega predstavljate na spletu? In moje drugo vprašanje, volivna manipulacija. O tem več časa razpravljamo. In sedaj me zanima sledeče. Lahko bi sicer rekli, da eh, je valna, volivna manipulacija tudi eh, lažna vest, seveda. Ampak je, kdaj se pri vas volivna manipulacija začne? Kako to prepoznate in kako se na to odzovete? Kaj je to, kaj natančno je to pri vas? Torej, lažne novice, to že poznamo, to je preprosto. Torej, omenili ste različne stvari o vašem vprašanju. Torej, kako razlikujemo med eh, komercialnim oglaševanjem in pa političnim oglaševanjem? Uh, in kako se na to odzovemo, mm, kakšna je, razli, je razlika. Eh, uvodoma sem že povedal, da razvijamo view ad tool. Torej, mi si pogledamo oglase, oglaš, oglase in prepričani smo, da bi morali vsi videti vse oglase, ki jih oglašuje oglaševalec. Torej, kar ljudi skrbi na socialnih medijih, je to, da bi, bili, da bi z mikrociljanjem se osredotočali na določen del eh, populacije, ne da bi drugi ljudje vedeli, da se to dogaja. In to smo rešili z ViewAd tool, torej z orodjem ViewAd, pogled oglasa. To pomeni, da je lahko vsak nadzornik in lahko vsak pogleda, kaj politični akteri prikazujajo komorkoli v, eh, v državi. Mislimo, da bo ta preglednost zelo prispevala k zmožnosti ljudi, da uh, bodo zahtevali, da bodo politični akteri odgovorni, odgovorni za oglase, ki jih prikazujejo ljudem. Potem volivna manipulacija. Kaj je to za nas? Osredotočamo se na stvari, ki jih vidimo in lahko opredelimo, naprimer um, e, e, senzacionalizem, lažne novice, klikanje uh, in mi uh, torej opredelimo te zadeve in potem ukrepamo proti temu. Obstajajo različni načini boja, obstajajo različni uh, načini zlorabe, upletanja. Uh, in mi se posvečamo prav vsakemu vedenju in ko opredelimo vedenje, ki se nam ne zdi avtetično ali pa ki je zavajojoče, potem tako ukrepamo. Uh, nadaljevali bomo s Pedrom Silvo Pereiro, kajti predstavnika ILS ni to. Da, hvala lepa. Hvala lepa. Vprašanje za gospoda Kaplana. Omenili ste Eh, sofisticirane eh, načine zlorabe Facebooka za politične namene. Eh, torej, tu je upletanje, potem lažni računi ali pa nezanesljive spletne strani. Jaz bi vas raz povprašal po manj sofisticiranih načinih zlorabe vaše platforme za politične načine. Naprimer, širitev lažnih uh, uh, novic, uh, ali pa anonimni komentarji, ki jih dnevno najdemo povsod. Ali bi lahko to rešili brez obveznega digitalnega registra? In ali je to tehnično možno? Hvala lepa. Imamo različne načine, kako se lotevamo širjenja lažnih eh, novic eh, v zvezi z volitvami. To sem danes že večkrat povdaril, torej napad na finančne motivacije, odprava spodbud eh, teh akterjev, potem odprava lačnih, lažnih računov, potem sodelovanje z neodvisnimi zunanjimi preveritelji informacij. Torej, mi se zanašamo na neodvisne, zanesljive zonanje um, preveritelje in potem ukrepamo za to, da bi omejili širitev. Eh, torej, mi zamejujemo tudi širitev nizkakakovostnih vsebin, eh, ki se pogosto povezujejo s takšnimi dejavnostmi. Ljudje ne marajo senzacionalizma, zato poskušamo omejiti širitve tega in poskušamo spodbujati delitev in pa širitev uh, novic, ki jim lahko zaupamo iz preverljivih virov, uh, ki jim ljudje na Facebooku zaupajo in to so lokalni viri. Torej, to so stvari, ki jih želimo spodbujati. In to je bitka, s katero bomo morali vsi nadaljevati svojo vlogo bodo morale odigrati tudi vlade, ki bodo morale izobraževati ljudi. Eh, in mi na spletu bomo tudi odigrali našo vlogo, ko bomo poskušali zamejiti te širitve in poskušali bomo usposabljati, izobraževati ljudi na naši platformi o um, teh lažnih novicah in poskušali bomo jih razviti v kritične uporabnike spleta. Gospod Beten. Torej, če bi Hillary Clinton zmagala na volitvah in če ne bi bilo Brexita, potem o tem ne bi razpravljali. Imel bi vprašanje za gospod Beset. Opista, opisali ste, kakšna je bila vaša vloga, da bi um, spoštovali pravila glede financiranja, ampak tu sta bi bila dva akterja v volivni kampanji, ki sta uporabljala bolj tradicionalne metode. Vlada je porabila 10 milijonov funtov za knjižico, ki je dosegla eh, vse, vsa gospodinstva in tukaj je šlo za ostanek. Oni so propagirali eh, ostanek v Evropski uniji. Ali je bila ta donacija eh, registrirana? In potem, kar se tiče tujega upletanja v referendum. Predsednik Obama je obiskal Združeno kraljestvo zato, da bi neposredno vplival na izid referenduma um, da bi podprl tiste, ki so želeli ostati. Milijoni dolarjev so bili zapravljeni za ta obisk. Ali ste ta denar zabeležili kot um, donacijo in kako je sploh lahko uh, predsednik Obama dopusten donator? No, najprej prvo vprašanje, torej knjižica, ki jo je uh, izdala um, vlada, ampak to je bilo pred desetimi tedni pred um, dogodkom. Potem smo si prizadevali za uh, daljše uh, obdobje kampanje, ki bi pokrivalo daljše obdobje, ampak uh, kar se tiče tega referenduma, vlada je to storila pred uh, obdobjem, desetjedenskim obdobjem kampanje in spremljali smo vse dejavnosti, ki so potekale v času kampanje in o vsem so pravilno poročali. Molis kot uh, katov za zelene. Imela bi vprašanje za gospod Basad. Torej, vi ste zaključili poročilo uh, o kampanji za odhod iz Evropske unije. Eh, torej, rada bi povedala, da eh, so zonani minister in pa nekateri drugi bili vključeni v pričevanja uh, confirm whether the report is complete and whether it's like when it's Torej, kdaj boste poročilo objavili? In eh, Torej, nekateri so eh, spravili v javnost stvari eh, pred tiskom. Ljudje potrebujejo informacije, preden se Združeno kraljestvo odloči za odhod. Uh, uh, razložim, imamo izvršitveno politiko, ki seveda zelo jasno vodi preiskave kot del tega procesa, ko smo prišli do točke, ko moramo sprejeti kakšno odločitev. In to ima potem učinek na vse. Stranke imajo potem 28 dni, da lahko podajo pripombe, mi jih potem obravnavamo, preden prijemo do zaključkov. Šele potem to objavimo javno in to potem tudi bolj podrobno obrazložimo kot del preiskave. Javnost je del tega. Ne, podajamo pa pripomb glede preiskav, ki tečejo. Mislim, da je to pravi pristop, kajti tako potem ne pademo v žgoče razprave. Je pa seveda obžalovanje vredno, da krožijo govorice. Tega, ne vem, odkot so prišle, kot sem dejala, ta postopek sem razložila. 28 dni pa je na voljo. Ko izkoristim še dodatno minuto? Še imam čas, torej dejali ste, da nimate pooblastil, da preizkujete kaj empirične analitike. Kdo pa potem ima, če vi ne? Se vam zdi, da potrebujete več pooblastil, da bi preprečili take subverzije, prave ali namišljene tujih sil? Katera pooblastila, če jih potrebujete, potrebujete. In dali ste, da zadovolj pooblastilni in to so tudi nekateri drugi omenili. Kaj potrebujete? Torej? torej, zelo jasno je, da imamo potem tudi sveda državno tožilstvo, ki lahko stori več. Veliko stvari, o katerih govorimo danes, je kršitev mm, obravnave. Mm, podatkov. In seveda tukaj ne gre za pomankanje poblastil volilne komisije, gre za to, da imamo različne akterje, ki delujejo skupaj, ko gre za zelo resne stvari. Seveda pa imamo tudi preiskave, ki tečejo, zato ne morem komentirati vsega tega. Dovolil sem dopolnilno vprašanje, ampak seveda ne človeško bi bilo, če tega ne bi dovolil. dolgočasno je, če se držimo preveč pravil. Vsaj torej imamo vprašanja in odgovore. Hvala lepa vsem, hvala lepa obima govorcema in hvala lepa tudi za poslanke in poslance in za njihovo potrpljenje. Tako sedaj pa takoj v mize tri, zelo dolg sestanek je, poslanci prihajajo, naj omenim, da je bomo začeli ob 18.15 tretje v mize, tako da dovolimo tistim, ki prihajajo, da se posedejo, da boste lahko v miru zastavili vprašanje. Čisto kratek odmor torej, za to, da se v mize zbere. Lord Allen, Max Schrems, Ursula Pahl in Steve Purser bodo tukaj z nami. Predsedoval pa bo Jozef Weidenholzer.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

So, good, uh, good after... Tako, dober dan vsem. Tako, sedaj pa še zadnji del naše predstavitve, tretje v mizi. skupaj zjutraj. Pozdravljam kolega Rubika, dobi besedo za dve minuti. Preden mu pa dam besedo, pa naj pozdravim paneliste. Gospod Purser, vode operativnega oddelka Enisa, Ursula Pahl, namestnica generalnega direktorja pri Belku, Max Schrems, aktivist in pravnik iz Avstrije, in Lord Richard Allen, podpredsednik Policy Solutions Facebook. Paul, prosim, beseda je vaša. Hvala lepa. Kolega Jozef Weidenholzer je zelo uh, dober, kar se tiče držanja se odmerjenega časa. Tudi sam bom poskusil biti kratek, sem iz odbora itre in 100a je del tudi tega zbora in se ukvarja eh, z znanstvenimi študijami. Zelo pomembno je videti, kako bi lahko instrumente zaupanja še ukrepili. Zaenkrat eh, naše mobilne naprave počnejo to, kar želijo tretje strani, mi pa vsega, si zastavljamo vprašanje, kako bi opolnomočili potrošnike, da bi imeli zajamčeno svojo identiteto. Torej, kakšna je naša virtualna identiteta? To je vprašanje, ki se poraja. Kaj ti kot vemo, je zelo enostavno si narediti lažno identiteto. Če to storite, pa je potem vprašanje, kako ohraniti lastništvo nad svojimi podatki in kako lahko potem odstranim lažne novice iz socialnih medijev, da bom torej imel jamstvo, da je moja virtualna identiteta v moji lasti, da sem lastnik svojih dejanj, da lahko dam licenco tretji strani, ki želi uporabiti mojo identiteto ali moje znanje. Torej, kaj lahko storimo proti temu sistemu avatarjev, kajti vemo, da se to lahko kopira ena ena. In naslednji korak bi bilo tudi, da bi bili enoto v Evropski uniji, ki bi jamčila za uh, našo ustrezno virtualno identiteto. Zdaj pa prvi gospod Steve Purser. Prosim, beseda je vaša. Hvala lepa, gospod predsedujoči, dobro večer vsem. Hvala lepa, da ste me povabili danes sem, da vas ne bom razočaral. Predvsem želimo prisluhniti, kajti ko sem poslušal današnjo razpravo, sem ugotovil, kako malo vprašanj, o katerih govorite, je v programu Enise. In to je sporočilo samo po sebi, kajti to so pomembne zadeve. In iskreno, večino razprav, večino argumentov razprave je nekaj, kar ni v naši pristojnosti. To moramo spremeniti v prihodnje. In to je moje sporočilo za vas, ki lahko spreminjate delovni program enise glede razvoja v prihodnosti. Nekaj pripom posajeno. Gotovo pa bom seveda na voljo za vprašanje. Naj začnem s pozitivno noto. Internet in socialni mediji gotovo nudijo nove priložnosti za širjenje svobode, demokracije, vrednot EU. Mislim, da tega ne smemo pozabiti v tej razpravi, kajti najhuje, kar bi se lahko zgodilo, je, da bi imeli nek nadzor, ki bi onemogočil, to je pozitivno razvoj v zadnjih letih. Če pomislite na to, socialni mediji so odigrali pomembno vlogo 2011, arabski ponadi v Ukrajini 2014. Iranu 2009. V vsakem primeru je bilo sporočilo, da je seveda beseda močnejša kot meč. In spet to je zelo pomembno za to, kar želimo doseči v Evropi. Vendar pa to, kar vidimo sedaj, je poleg vseh teh dejstev, ki jih že dolgo poznamo, vidimo tudi neke nove grožnje, ki pa nas še bolj ogrožajo kot tradicionalni napadi virusov, zelo namerne programske opreme in tako dalje. To je bilo zelo neposredno, vedeli ste, da ste bili napadeni. Če pa si zdaj ogledamo stvari, kot je zloraba vseh podatkov, lažne novice, finančne manipulacije, veliko je bilo različnih afer. Poleg tega je razgovarjni faktor tisti, da je tu teže vedeti, da ste postali žrtev. Veliko časa sploh ne veste, da ste postali žrtev in to ogroža vaše delo, ker to ogroža tudi zaupanje. Digitalni svet brez zaupanja pa je digitalni svet, ki morda sploh ne bo preživel. In tudi če preživi, morda ne bo preživel v koristni obliki. To je velika grožnja torej. Ko govorimo o zaupanju, seveda, zaupanje ni zadostno gotovo je potrebno, ni pa zadostno. In tukaj potem vstopi kibernetska varnost in NISA tukaj igra svojo vlogo. Kibernetska varnost, to so vse tehnike, ki jih porabljamo za omejitev dostopa podatkov glede na načela, o katerih smo se dogovorili. Seveda načela so lahko različna od okoliščin konteksta, je pa to tisti element, ki naredi varnost težko gotovo je potrebno to upoštevati in to upoštevati pri našem delu je zelo težavno. V nekaterih primerjih lahko kibernetska varnost tudi omeji, kako se podatke uporabljajo, ampak slabe novice so, da ko enkrat vzamete podatke iz konteksta sistema, za katerega so podatki pripravljeni, da jih obdeluje, je potem konec igre, ko podatkov njih ni. In potem lahko s tem storite, ko podatki Mm. pridobijo tretje strani, potem jih pač pridobijo, potem lahko z njimi storijo, kar hočejo. In ena največjih težav, ki jih imamo v tem trenutku, je zbiranje in potem trenje podatkov po spletu. To je zelo široko razširjeno, skoraj da ne mogoče je to nadzirati in to je potrebno spremeniti, kajti spet ponavljam, ko so podatki na prostem, je, jih je težko nadzorovati. Seveda pa uredba ne dovoljuje obdelave podatkov brez soglasja. Kako pa to izvajati, če spohnemo, da se to dogaja? To je ključno vprašanje, o katerem danes govorimo. Torej, če se vrnem na varnost. Troje je pomembno pri varnosti ljudje, proces in tehnologija. Na splošno, ena od napak, ki smo jih počeli v preteklosti in še vedno danes, je, da preveč izpostavljamo tehnologijo. Če pomislite, veliko zadev, o katerih govorimo danes, so v bistvu procesi, eh, postopki, ki so procesno orientirani in kadrovsko orientirani. Kaj smo tukaj videli? Podjetje je dobilo preveč dostopa do podatkov in to so porabili na neustrezen način. To je tudi kršitev politike. Kakšen smisel pa je, da imamo politiko, če je ne izvršujemo? Lahko sprejemam argument, da je zelo težko izvrševati tako politiko, vendar pa to je to, tako je življenje veliko podjetje, bogato podjetje in to je potrebno spremeniti. Tako preprosto je. Eno od poročil, ki jih vidimo v tem trenutku, je, da bo potrebno ravese, kar se tiče tveganja in gotovosti, spremeniti. Ampak morda dobro, ne bomo morali nadzorovati vseh stvari pri internetu, stvari tako kot danes, ampak vseeno imamo dožnost, da vse dobro nadzorujemo, skušamo nadzorovati. Skrbnega pregleda torej. Dobro. Kaj je šlo na robe tukaj? Ne samo kršitev politike in zaupanja. In to je seveda smrtna obsodba interneta, razen če ne najdemo načina, kako se s tem soočiti. Enisa res nično podpira uredbo o zaščiti podatkov, to je zelo pomembno, ambiciozno in upajmo, da bo to tudi zelo koristen element zakonodaje. Upajmo in zgleda, da tako bo. Smo pa popolnoma pripravljeni podpreti uredbo, prisluhnili smo vam in spet ponavljam sporočilo, svet se spreminja. Tipi težav, s katerimi se ukvarjamo sedaj, niso bili takšni, ko je bila in niso vzpostavljena. Ampak seveda to ne pomeni, da se ne moramo razviti, da bi se spopadli z njimi. Seveda se lahko lažne novice, hacking, eh, kraja digitalne identitete, vse to je nekaj, s čimer se in niso lahko bori. Vi lahko to spremenite, ste eden najbolj pomembnih akterjev. Potem pa imamo tudi 14. člen pravilnika Enise, ki omogoča, da institucije in države članice namenijo posebne naloge Enisi. Izkoristite to. To je čudovit mehanizem, da storimo kaj na kratki rok, kaj odločnega. Tako. S tem končujem, hvala lepa še enkrat, da ste me povabili. Hvala lepa tudi vam. Naslednja pa je Ursula Pahl, namestnica generalnega direktora pri BEUK. To je Evropska potrošniška organizacija. Prosim, beseda je vaša. Hvala lepa, predsedujoči. Dobro večer vsem. Naj najprej za začetek povem, da je jasno, da vse, kar je ta škandal razkril, Facebook, Cambridge Analytica, imel in ima velike posledice za zaupanje potrošnikov. To priza, je prizadelo zaupanje potrošnikov, ne samo kar se tiče spleta, ampak celotno strukturo digitalne ekonomije. In to je perspektiva, ki jo moramo si ogledati, ko govorimo o tem. Izkoriščanje podatkov je primarni vir prihodka na spletu in ni dvoma, da ni samo Facebook, kjer se lahko zgodi zloraba, ampak tudi druge platforme in internet. Torej, splošen občutek potrošnikov je, da preglednosti, ki jo potrebujemo, ni na platformah in da se naše pravice glede zasebnosti pogosto, večino časa ne spoštujejo. Naj drugič izpostavim tudi, da ne gre samo za vprašanje zaupanja in se upravičujem. Gre za več kot to. To je temeljna soboščina, ki se ne spostuje in prakse, ki jih vidimo v tem primeru Facebook Cambridge Analytica, ne pomenijo samo kršitev zaupanja, tukaj gre tudi za nezakonitost. Torej, kar se tiče Facebooka, glede na uradno sporočilo, 2,7 milijona evropejcev je bilo prizadetih. Nekoliko sem bila presenečena glede izjave, da tako ni podati izjave, da Evropejci niso bili prizadeti. Ne vem, kako to razložiti. Nekoliko me to spominja na Volkswagen, ko so se upravičili, kasneje pa so dejali, da ja, vse je tako ali tako, vse je zakonito. Torej, ti podatki so bili podani brez soglasja strank in so bili potem prodani drugim in so bili uporabljeni v popolnoma drug namet, kot je bilo prvotno mišljeno. Govorimo torej o primeru Cambridge Analytica, medtem pa je bilo tudi potrjeno danes temni Facebooka, da so že tudi ukinili 200 prošenj za ponovno uporabo, torej gre za vrh ledene gore. Če ste uporabnik Facebooka, potem ste lahko pripričani, da so na določeni točki zlorabili vaše podatke. Tudi če niste, pa so vaši podatki verjetno tudi bili zlorabljeni. Že dolgo časa Facebook nepazljivo daje dostop in ko je prišlo do tega zavedanja, da nekateri lahko zlorabljajo te podatke, je Facebooku spodletelo sprejeti ustrezne ukrepe. Odziv podjetja zaenkrat ni bil zadovoljiv, čakamo na več korenitih sprememb, samo upravičilo nekaj kozmetičnih sprememb, po našem mnenju, ni dovolj. Bili smo priča določenim spremembam pri politiki zasebnosti Facebooka, ki so bile prikazane kot neposredni odziv na to situacijo, ampak zaradi sprememb z GDPR-om v Evropski uniji imamo tudi resne pomisleke, sploh v smislu tega, ali bo trenutna politika zasebnosti Facebooka skladna s to novo uredbo o varstvu podatkov. Kaj moramo zdaj popraviti? Prav gotovo ne potrebujemo le kozmetičnih sprememb, ampak tudi vsebinske spremembe, ki bodo spremenile jedrni poslovni model Facebooka, pa tudi strukturo platformo. In posledično lahko enako rečemo tudi za jedrni poslovni model ter monetizacijo interneta kar zadeva nadzor in pa oglaševanje na osnovi nadzora, to je še vedno v osredju digitalnega gospodarstva, zato je težko zaupati tem podjetjem, sploh z vidika potrošnikov. Tukaj prihaja do precejšnjega navskrižja interesov, ki je inherentno. Kakšno je mnenje uporabnikov? Naši člani v Združenem kraljestvu so upravili zanimivo študijo o prihodnosti teh podatkov in očitno obstaja precejšen občutek nemoči med potrošniki ljudje niso prepričani glede vpliva uporabe podatkov, sploh na njihovo življenje, in ali se je vredno truditi in ali je sploh možno sprejeti kakršnekoli ukrepe zopr negativne prakse, ki jih zadevajo. Še posebej brez moči se počutijo, zaradi tega, ker njihovo lastno vedenje lahko povzroča škodo oziroma jim škodi. In v takšnih situacijah, kot je pokazala študija, se potrošniki ponavadi udajo. Ljudje imajo številne pomisleke in vprašanja, ampak še vedno uporabljajo Facebook, številni pravijo, da jim je vseeno. Ampak po našem mnenju, razlogi niso v tem, da jim je vseeno, ampak so razlogi to, da nimajo dovolj moči, da ne zaupajo v spremembe in da nimajo nobene alternative v mainstreamu na trgu danes. Ta škandal je številnim odprl oči, obenem pa tudi krepi zavest potrošnikov, to je dobro. Nekaj, kar pa je presenetljivo pri celotni razpravi, pa je to, da je bilo v škandalu Facebook analitike in pa Cambridge analitike in pa Facebooka zelo malo razmisleka o škodi za uporabnike. Njihove podatke so zlorabili in oni so bili v prvi vrsti žrtov. Belgijski, italijanski, portugalski člani združen potrošnikov, altrokonsumo, o kontekt in tako dalje so začeli s kolektivno tožbo proti Facebooku danes. Danes je pritožbo vložila sicer le Belgija, Belgijsko združenje, druge pa bodo sledili temu čez nekaj dni. Zahtevali so očkodnino od Facebooka. 20 tisoč ljudi je v Belgiji že podpisalo to kolektivno tožbo. Prosili so za očkodnino ne za tiste, ki so bili, ne le za tiste, ki so bili prizadeti v škandalu Cambridge Analytica, ampak za vse uporabnike Facebooka iz navedenih razlogov. Na to bo še kibernetska varnost, čisto na hitro. To je seveda tesno vezano na to, o čemer smo se pogovarjali. Podatki, ki jih uporabljate, morajo biti varni, zavarovani, zavarovani pred neželenimi udori. In ne morete zaupati storitvi platformi, če veste, da ni varna ampak ne izgubimo cilja izpred oči tega, kar je relevantno, zadeva Facebook, Facebook in pa Cambridge Analytica. Tukaj ni šlo za težavo z kibernetsko kriminaliteto ali čemerkoli, tukaj je šlo za to, da je Facebook odprl vrata tretjim stranem. S kakšnimi obligacijami sploh lahko zagotovimo varnost? Še en pomemben vidik. Najprej moram povedati, da to, kar vemo na osnovi potrošniških študij in na osnovi ugotovitve glede vdanosti v situacijo, to je vezano tudi na kršitve varstva podatkov. Potrošniki ne razumejo, kaj se zgodi pri kršitvi varstva podatkov. In prav tako ni ustreznih pristojnih organov, ki bi jim pomagali, če se njihovi podatke ukrade, proda, posreduje, javno razkrije. Ko so ti podatki razkriti, ne morete več slediti tem podatkom, ne veste več, kaj se z njimi dogaja in potrošniki, uporabniki so prepuščeni sami sebi. Obenem vemo, da bodo povezani proizvodi vse povsod zelo kmalo in vemo, da tukaj ne gre le za primere vohunjene, ampak gre tudi za aplikacije in izdelke, v katere je lahko udreti. Obžalujem, da je Evropska komisija izgubila priložnost da bi predložila za evro zakonodajo in sicer akt za kibernetsko varnost. Morda ste nekateri delili na tem, ampak tukaj gre le za prostovoljne ukrepe, ki nikogar ne zavezujejo k tem, da je treba zagotoviti ugrajeno varnost v povezane proizvode, naprimer. To je obžalovanje vredno. Mislim, da do zdaj že vsi vemo, da se ne moramo zanašati na samo regulacijo. In dobro voljo vseh teh podjetij. Potrebujemo robustno zakonodajo. Zdaj pa še nekaj sklepnih besed. Dovolite mi, da podam še nekaj gotovitev. Potrošniki potrebujejo dodatno podporo za to, da spet dobijo nadzor nad uporabo svojih podatkov. Imamo novo uredbo GDPR, to je zelo dobro. Upam, da bomo dobili tudi direktivo o e-zasebnosti, ampak potrebujemo še dodatne ukrepe. Trdno pripričani smo v to, da bo GDPR imela pozitivne učinke, ampak zagotoviti moramo tudi izvajanje nove uredbe o varstvu podatkov. Navezala se bom ponovno na to, kar je obrazložila gospa Jelene, ko mehanizmom doslednosti potrebujemo evropske odgovore na izzive velikih podjetij, pa tudi na kršitve, ki se dogajajo na evropski, če ne na globalni ravni. V povezavi s Facebookom mislim, da je bistvenega pomena ne le, da spremljamo to, kar se je dogajalo v škandalu, škandalu Cambridge Analytica, ampak moramo izvesti celovico raziskavo, ki bo vključevala tudi trenutne prakse glede zasebnosti Facebooka in pri tem bi se morali zanašati tudi na nove predpise uredbe GDPR. Zagotoviti bi bilo treba tudi preverbo skladnosti. Evropska komisija mora izvesti tudi tržno študijo digitalnih oglaševalskih trgov, zato smo že prosili v delovni skupini na visoki ravni Evropske komisije, ampak naše prošnje niso upoštevali. Na to pa še očkodnine za uporabnike pri zlorabi njihovih osebnih podatkov. Mislim, da moramo to odpraviti, to je samo umevno. Imamo predlog za kolektivne očkodnine za nov potrošniški dogovor, ki ga obravnavamo. Prosim, da to podprete. Skoraj sem zaključila, še zadnjo točko potrebujemo, izrazitev ukrepe za prevzemanje odgovornosti platform, ko gre za dostop tretjih strani do podatkov. Facebook očitno ni imel nobenega smiselnega procesa vzpostavljenega. Moramo spremljati uporabo teh podatkov skladno z pogoji poslovanja. Slišali smo, da imajo svojo politiko, ampak Cambridge ima drugo politiko. Kaj ne storimo glede tega? Več odgovornosti potrebujemo to pogledno in če zadnja prepomba, potrošniška združenja in organizacije morajo prispevati z tožbami in pa pravnimi ukrepi, ampak potrebujemo tudi kolektivne mehanizme po celotni Evropski uniji in močno civilno družbo po vseh državah članicah, kar zaenkrat ni samo umevno. Hvala. Next speaker now is Mike sledi Max Schrems. Najlepša hvala za povabilo. Moram povedati, da sem se zelo veselil tega povabila. Dogajanje v Evropskem parlamentu zdaj je najbolj zanimivo. Če govorimo o posledicah, mislim, da imamo težave z zaupanjem v Facebook, v pristojne organe ter v proces digitalizacije nasploh in to ravno zaradi tega, ker tega ne upravljamo na ustrezen način. Za vse to smo vedeli že leta 2011. Vse to smo že preučili, zanimivo je, da je Richard Allen tudi zdaj na tem panelu leta 2011, sva se skupaj pogovarjala o težavah s temi aplikacijami osebno. Še in še, kar sedem ur, to je bil del sestanka na Dunaju in to, da se o tem zdaj pogovarjamo, je absurdno. Če smo sedem let pozneje, tako rekoč, končno ugotovili, da je obstajala tukaj težava, se sprašujem, kdo je spal vmes, verjetno kdo na Facebooku in pri pristojnih organih. Naj vam predstavim, zakaj gre. Naj obrazložim, kaj se je dejansko zgodilo. Preko Facebooka so pošiljali podatke kot Facebook Irska na aplikacijo, ki je bila takrat, kolikor vem, v Združenem kraljestvu. Torej, to dejanje posredovanja je relevantno za uredbo GDPR oziroma direktivo prej. Vprašanje, ki se je porajalo, je bilo to sploh zakonito in takrat smo našli tudi pritožbo. Leta 2011 smo dobili, to imam sabo, tri strani, ni bilo soglasja, in Facebook nikoli ni bil pristojen za nadziranje podatkov s to aplikacijo. In to se je zgodilo tudi pozneje v Cambridge Analytici. To je bilo razkrito. Ne samo, da smo za to vedeli že pet let. Prej to se je dejansko potem izkazalo. Res. 20 milijonov namestitev je bilo na dan, skladno s podatki Facebooka. Tukaj so govorili o tem, da je bila to le ena aplikacija, da niso uporabljali tega uh, Ampak to sploh ni res. Številne druge aplikacije so se nameščale. Mi smo, na primer, sprogramili aplikacijo in smo dobili tudi 25 tisoč podatkovnih sklopov od Facebooka, ničesar nezakonitega nisem s tem storil, ampak to je naloženo na mojem računalniku, lahko bi s tem kaj storil in nihče me ni pa vprašal glede tega. To bi lahko prodal, tega ne bi nihče ugotovil. Mi vemo pa za eno aplikacijo našo, lahko pa je bilo še tisoč drugih aplikacij, ki so počele točno isto. Iz tega smo torej izhajali, takrat je šlo za kršitev člena 6, 7, 10 in tako dalje direktive. Vsi te členi so bili navedeni v pritožbi in posledica tega je bilo revizijsko poročilo iz leta 2011, ki ga imam prav tako s sebojem. Nekaj strani je bilo o aplikacijah in irski komisar za varstvo podatkov ni odločal o teh členih, ampak enostavno so podali priporočila glede tega, da bi morali imeti boljšo zasebnostno politiko boljši gumb, da bi preverjali povezave, te mrtve povezave na teh aplikacijah, ki niso vodile v stran za zasebnostno politiko, ampak na prazno stran. Takšna je bila situacija, ampak nikoli niso razmišljali o pravni podlagi. Nobene zakonodaje, ki je tukaj zdaj predvidena. Facebook je takrat dejal, da se bodo zanašali na svoje dogovore, na soglasje. Ekipa je takrat to pregledala že leta 2011, ampak pri Cambridge analitiki niso ugotovili, da bi šlo lahko za kaj takega. In eh, posredovanje podatkov brez konsenza, to je tako imenovana socialna razsežnost njihove platforme, tako temu pravijo. To naj bi bila socialna razsežnost platforme na Facebooku. Odlično. Novo rek. Takrat so povedali, da bi se Facebook lahko izboljšal, da bi lahko bila zasebnost politika izboljšana, popravljena in obenem so dejali, da zanašanje na aplikacije ni dovolj. DPC je takrat opredelil to težavo, da lahko pride do posredovanja informacij komorkoli drugemu. To je bilo leta 2011. Leta 2012 smo se sestali z Richardom Ellenom, imamo tudi zapisnik tega sestanka, protokol in Richard takrat je omenil, da meni, da obstaja, oziroma menijo, da obstaja splošno soglasje. Za uporabo Facebooka torej pristajate na to, da nekdo lahko pošilja podatke neke aplikacije, za katero sploh niste slišali in potem ta lahko to pošlje nekomu, ki morda zanj sploh niste slišali. In to je bilo tako imano soglasje. Zanimivo je bilo tudi to, da so govorili o pri volitvi tretje strani, da nekdo drug da soglase v imenu mene za moje osebne podatke. To je zelo zanimiv konstrukt, tega ni bilo niti v rimskem pravu, ampak zdaj imamo tako imenovani third party consent in dejali so, da te aplikacije ureja zakonodaja, če aplikacija v Severni Koreji, potem ne bi bila to stvar Severne Koreje in to nima več nobene povezave s Facebookom in uporabnik mora zagotoviti, da je ta aplikacija uporabljena skladno z zakonodajo neka babica, ki bo uporabljala aplikacijo, ne torej ugotovi, ali dejansko njena spletna aplikacija deluje skladno z zakonodajo. Potem je prišlo do pravne revizije, tudi to si lahko naložite preko spletne strani. In takrat leta 2012 je irski komisar za varstvo podatkov povedal, da bi morali ponovno preučiti to težavo in ugotoviti, kakšna bi bila rešitev. To je bilo leta 2012, pred šestimi leti. Facebook se je takrat odzval, da se zdaj zanaša na poročanje uporabnikov. Torej, zanašali so vse, da naj bi nekdo od uporabnikov ugotovil, da prihaja do Cambridge Analytica, kar se je zgodilo in da naj to sporoči. In to verjetno ni najboljša varnostna situacija, ki si lahko zamislimo. To kaže na več stvari. Prvič, to je bila očitna kršitev zakonodaje takrat. Mislim, da Facebook danes ne posluje ne vem kako drugače. Ta izdelek so sicer spremenili, pri drugih proizvodih gre za isto situacijo. Prestolni organi so v tem primeru očitno pogledali stran. Ta postopek se je umaknil za tri leta. Irski komisar za varstvo podatkov omeniti ni pisno odgovoril, glede Facebooka prišlo je do blokade v postopku in takrat eh, enostavno ni bilo mogoče še zarkoli storiti. Te pravice so bile zamrznjene. Ne bo zanimivo, ali se bo to spremenilo za uredbo GDPR, če GDPR in teh 4 odstotkov dejansko tako spremenijo proces odločanja v Facebooku, da se bodo glede tega bali. Ne vem, če si preberete to politiko, piše, da je ustvarjanje dobička iz podatkov v zakonitem interesu. No, ne vem, mislim, da je to povezano tudi z vprašanjem WhatsApp eh, Jan Filip Albrehta odprej. Prav gotovo tukaj ne bo šlo za delovanje v duhu GDPR-a ali pa zakonodaje. No, stvari se bodo zgodile, potem pa bomo videli, ali bodo pristojni organi dejansko to izvrševali. Še nekaj bo zanimivo dolgoročno, ali bodo uporabniki dejansko uveljavljali svoje pravice, to pomeni veliko stroškov. Če se odpravim na pristojni organ, bo še vedno prišlo do postopka, ki bo lahko ostal milijone in milijone evrov, tako kot na Irskem. V zadevi proti Facebooku zdaj se obdavči 10 milijonov evrov za kogarkoli, ki izgubi to zadevo lahko dobite pravico na dokumentu, ampak izvršljivost ali pa uživanje te pravice v praksi pa je vprašljivo. Zagotoviti bo treba tudi financiranje za izvrševanje na ravni držav članic, pa tudi na ravni Evropske unije, verjetno, da bomo lahko dejansko to izvrševali tudi pri drugih organizacijah, ki bodo za to poskrbele. Takšna zadeva uniči že povprečno nevladno organizacijo in temela težava je ravno to. Imamo te pravice zapisane na papirju, ampak pravic ne moremo uveljavljati, zato ni mogoče plačati. In to so bili moji argumenti, glavni argumenti zoper GDPR, v smislu tega, ali s tem lahko kaj rešimo. Na to pa še vprašanje odprtih mrež pride do spodlekelega trga, zaradi tega, ker ljudje nimajo nobene alternative. Ne glede na to, kaj se plačuje, plin, elektriko, karkoli že drugega, je treba to urediti. To številni podpirajo, ampak zaenkrat nimamo nobene mreže za te stvari trg mora poskrbeti za to in tudi o spletnem poslovanju se bomo morali pogovoriti. Zaupanje bo morda mogoče zagotoviti dolgoročno, ampak moramo predvideti različne možnosti za potrošnike, zato da bodo podjetja temu sledila. Hvala. Najlepša hvala. Naslednji je Lord Richard Allen od leta 2009 na Facebooku, podpredsednik političnih rešitev. Prav gotovo pozna podrobnosti. Izvolite. Veseli me, da sem tukaj danes z vami, da sem na panelu z Maxom. Gotovo vas ne bo presenetilo, da jaz lahko predstavim nekoliko drugačno različico dogodkov. To podjetje je prisluhalo kritikom, se je sestajalo s kritikom in jaz sem videl proces, ki je precej učinkovito delo, ko je šlo za sodelovanje z regulatorjem, ko smo preizkušali ta pravna vprašanja, ampak očitno ima v različne evalvacije glede, kako bi bilo treba pravo izvajati. Pri varstvu podatkov so prav gotovo različne stališče glede opredelitve konsenza in vsega podobnega. Gotovo nas bo Max preizkušal tudi v naslednjih mesecih in letih. Če govorimo o varstvu podatkov in kibernetski varnosti, bi se navezal na vprašanje iz prejšnjega kroga razprave glede odgovornosti. To bi razširil, če smem. Kar nekaj pomembnih vprašanj vezanih na varstvo podatkov ampak številni vidiki so vezani na zaupanje potrošnikov. S tem so se ukvarjali na evropski ravni, ampak tukaj gre za širše vprašanje vezano na škodljive aktivnosti na naši mreži. Prva obramna linija je to, da preprečujemo uporabnikom, da bi dostopali do nekih slabih storitev. Večina storitev na spletu ima določene predpise glede tega, kdo se lahko piše, kdo pa ne. Uh, lahko preprečujejo vzpostavitev večkratnih računov, tudi nekateri boti preprečujejo avtomatizacijo pri prijavi in tako dalje. Ljudje pa morajo uporabljati tudi avtentične podatke in to je ključni del značilnosti storitve Facebooka, kamor se dejansko odpravljajo ljudi za to, da izmenjujejo informacije s svojimi prijatelji in družinami. Prej so me vprašali, v kolikšni meri naj bi storitve zahtevali dokazilo identitete. Jaz mislim, da gre tukaj za kontroverzno vprašanje, sploh v okviru razprave o varstvu podatkov, lahko pa se pogovarjamo tudi o tem. Kot so povedali kolegi prej, veliko investiramo v odkrivanje in preprečevanje upisov, registracij, ki kršijo ta pravila in opisali smo nekatere načine za to. Poleg standardnih metod, torej da preučujemo večkratno registracijo za posamično državo, članico, vemo, da je to riskantno, pa se soočamo tudi z nekaterimi sofisticiranimi napadalci. Podjetje, kot je našo, uporablja vrhunske svetovne strokovnjake za kibernetsko varnost, ki preučuje to vrstne kibernetske napade. In to je nekaj, o čemer ne govorimo javno. O čem govorimo javno, vsaj ne, ne podrobno, ne zato, te, ker ne bi želeli dati namigov napadalcem, ampak če si ogledamo delo raziskovalne agencije Združenih držav, to je zdaj v javni domeni, lahko vidite, da so v kar nekaj časa ustvarjali realistično zgledajoče račune za to, da so izvajali svoje informacijske kampanje. Zdaj, ko razumemo, kaj so počeli, imamo neke vrste logaritem za te napade in to bomo vključili tudi v našo prihodnjo zaščitno mrežo. Tukaj je bilo tudi vprašanje glede mađarskih volitev in za vsake volitve verjetno lahko rečemo, da si ogledamo podpise za različne oblike napadov. Poleg lažnih računov se ukvarjamo tudi z izbrisanjem podatkov, ko nekateri želijo dostopati do podatkov na javnih stranih, nekateri podatki so na Facebooku lahko javni in posamezniki želijo to črtati in zgraditi podatkovno bazo iz teh izbrisanih podatkov. Uporabljamo različne signale, loge. Pri upisu, pri dostopu to skušamo torej uporabljati, zato da bi to preprečili. Potem pa še na koncu zadeva Cambridge Analytica. Tako kot so nekateri že opisali, želimo preprečiti tistim, ki so dobili zakoniti dostop za ustvarjene aplikacije in uporabe podatkov dostop. Mislim, da te spremembe niso kozmetične, mislim, da so vsebinske, strukturne. To je ta arhitektura, ki jo zdaj gradimo z iskrenim namenom, da bi zboljšali situacijo, ko ljudje pač želijo uporabljati socialno mreže in moramo to poenostaviti. Seveda, to vrstna uporaba vključuje tudi določena tveganja, ta tveganja želimo zdaj zmanjšati in to pomeni tudi zmanjšanje dostopa, fizično skrčiti število načinov, kako lahko ljudje uporabljajo podatke. No, to pa še več področje, kjer moramo dokazati odgovornost. Številna so vezana na samodejni človeški pregled dejavnosti, to je problematično. Najbolj napredno področje je terorizem in pa zloraba otrok, to je veliko. Velika problematika za vse, več let že uporabljamo tehnologijo za to, da bi to preprečili že takoj. To je relativno enostavno, saj so te vsebine vedno nezakonite. Če se to objavi, potem prav gotovo to odpravimo, omaknemo in na tem področju tesno sodelujemo z Evropsko komisijo, sploh s prejšnjo komisarko Neli Kruz, ki je začela z horizontalno pobudo. Uporabljamo podobne tehnike z upor propagandnim materialom teroristov, Sodelujemo z drugimi industrijskimi partnerji, akteri, pa tudi s komisarjem Avramopolosom, ki se je odeležil spletnega foruma. Dosegli smo več napredka, kot je kdorkoli verjel, da ga je možnega. In s potoma smo opredelili tudi veliko terorističnih vsebin poskusov UCSA in tako dalje, vse to lahko umaknemo, preden se to posreduje preko naše platforme. In ponovno naj povem, mislimo, da so te pobude bistvenega pomena za krepitev zaupanja uporabnikov, mi menimo, da smo storitev, ki prispevajo k javnemu dobremu in ne k škodi. Osredotočamo se tudi na nadzorovanje sovražnega govora z komisarko Jurovo, to je bolj kompleksno vprašanje, razumeti je treba ironijo in vse druge jezikovne vidike, ki jih je mogoče poravnavati v tem kontekstu, ampak tudi tukaj smo dosegli nekaj napredka. Potem pa še ena vprašanja, o katerem smo veliko govorili danes, lažne novice, false news, sam sem član strokovne skupine in uh, eh, obenem se s tem ukvarjamo tudi v sodelovanju z komisijo, to je zelo kompleksno območje, lažne novice za nekoga so politični govor drugega. To je treba priznati, številni izzivi obdajajo to problematiko, kako priti do ustrezne definicije. Več zanimivih pobud imamo, tako kot je francoski premik, kuraj in zakonodaj na tem področju, to bo zelo koristno, ampak še enkrat naj povem, reševanje težave lažnih novic, mislim, da je to lahko tudi neke vrste kršitev zaupanja uporabnikom. Na to pa še zadnje, intelektualna resnina, zelo pomembna za Evropski parlament. Preprečiti moramo, da bi naše platforme širile, širile avtorsko zaščitene vsebine nezakonito. Pa še nekaj, kar zadeva oglaševanje. O tem smo se veliko pogovarjali, kot smo povedali že prej. Spletno oglaševanje je po našem mnenju čisto spremljiv način za financiranje številnih storitev, tako kot je tudi naša. To je tudi način za MSP, -e, da dosežejo svoje stranke, ki jih niso mogli doseči prej zaradi prevelikih ovir. In obenem podpiramo tudi dejstvo, da ljudje dostopajo do storitev brezplačno, kar omogoča širok dostop. Veliko krat govorimo o digitalnem razkolu, o dejstvu, da toliko visoko kakovostnih storitev na spletu je brezplačnih na točki uporabe in s tem zmanjšujemo tudi razkol v digitalnem smislu. Je pa to mogoče zlorabljati in zato nalagamo dodatne obveznosti za oglaševalce, ki jih nimamo za uporabnike. V primeru oglaševanja imamo više standarde za vsebino, to pomeni karkoli, karkoli, kar je prepovedano, ni dovoljeno v oglaševanju, prav tako pa je nekaj vsebine, ki je sprejemljive v zasebnem sporočenju, pa to ne bi bilo sprejemljivo v smislu oglaševanja. Zbirati moramo tudi plačilne informacije za aplikacije, kreditne kartice, naprimer, ki jih sicer uporabnik eh, ponavadi ne bi zagotavljal in na ta način preprečujemo goljofijo. Na evropski ravni sodelujemo tudi z agencijami za varstvo potrošnikov, vzpostavili smo kontaktne točke, zato da nam lahko poročajo, posredujejo informacije znotraj primerne aplikacije, ki rešuje modularne težave. Prav tako sodelujemo tudi s številnimi samoregulativnimi organi, ki delajo na področju oglaševanja. Tudi v njih dobivamo sporočile. Z vidika zaupanja potrošnikov prav gotovo ni v našem interesu, da bi imeli takšne oglase na naši strani. Oglaševanje postaja vedno bolj transparentno. Kolegom smo tudi že obrazložili, kako to delamo in ta transparentnost bi vsakemu varhu podatkov omogočilo boljše izvajanje zakonodaje, spoko gre za identifikacijo nekaterih oglasov, ki jih je treba napovedati. Mislim, da sem tako povzel ta ključna vprašanja glede kibernetske varnosti, varstva potrošnikov, vzpostavljanja zaupanja. To vodi tudi v nekatera zanimiva vprašanja. Vemo, naprimer, da nekateri ugovarjajo naši politiki avtentične istovetnosti ali identitete, ampak to je bistveno, če želimo preprečiti, nekatere negativne učinke, s katerimi se treba soočiti. Potem pa tudi avtomatizirano procesiranje podatkov, ko odstranjamo nespremljivo osebino. Politiki, ki so obiskali enega od naših revizijskih centrov, so vprašali, kako naj poskrbimo za to, da ne bo treba revizorjem gledati neprimerih osebin, naprimer zlorabe otrok in pa turističnih dejanj. Potem smo to nekako to avtomatizirali, da tega ni treba dejansko gledati. Na to pa še zloraba oglasov, sploh v političnem življenju, to je treba preprečevati, ampak komuniciranje mora biti poceni in dostopno za manjša podjetja. O tem se bom z veseljem pogovarjal z vami. Hvala lepa. Tako, sedaj pa ena minuta za vsako vprašanje, dve minuti za odgovor. svoje vprašanje naslovite na konkretnega gosta. Eh, pri podeljevanju besed bomo upoštevali sistem DONT. Tukaj bi naj bilo 14 poslancev, 10 vas je tukaj. Mm, spoštovali bomo dogovorjeno pravilo. Eh, najprej dobi besedo gospod Radev, v imenu ILS. Gospodin predsedatelj, moje. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Imam vprašanje za lorda Elena. Razumemo, da Facebook uporablja orodja, ki bi naj zaščitila uporabnika tudi pred kibernetskimi napadi. Ampak videli smo, da Facebook nima nadzora nad podatki, ki jih eh, pošilja tretjim stranim oziroma ne vedo, kako eh, oblikovalci aplikacij uporabijo te podatke. Tako da bi morali poskrbeti tudi zato, da zaščitimo te podatke v primeru, da podatke dobijo tretje strani. Sploh še upoštevamo teh dogovor, ki ga je podpisalo 40 podjetij, vključno z Facebookom aprila letos. In še nekaj. Ali um, Facebook prekine sodelovanje z tretjimi podjetji, ki ne spoštujejo njegovih pravil? To je vprašanje like to answer in, in two parts. So one is sort of more broadly that as an industry, I think. Hvala lepa za vaše vprašanje. Ja, kot industrija seveda čutimo to odgovornost, da moramo pomagati tudi drugim podjetjem. No in seveda opažamo, da velika podjetja, kot je Facebook, Google in tako naprej, um, imamo št številne razloge za to, da najboljše prakse delimo z drugimi podjetji. Nekaj, kar je kibernetska varnost, ne sme biti nekaj, kjer skušaš dobiti konkurenčno prednost. Prej je v tvojem interesu, da zaščitiš celoten ekosistem. Tako da razvili smo eh, sisteme, s katerimi lahko izmenjavamo informacije tudi z drugimi No, seveda pa, če ima določeno podjetje šibko točko, lahko to vpliva tudi na nas. Ljudje dobijo dostop do enega sistema in s tem tudi vhod, eh, vstop v druge sisteme. No, drugo vprašanje pa se nanaša na zanimivo vprašanje, kakšna je odgovornost eh, pri prenosu podatkov iz eh, enega podjetja na drugo podjetje. Eh, ja, to je tudi primer Cambridge Analytica in pa Facebooka. Ja, eh, deloma je lahko odgovor omejitev dostopa do podatkov in deloma okrepitev nadzora. Ampak glede na to, da imamo vsi pametne telefone, da vsi vsak dan nalagamo aplikacije, eh, ko naložimo aplikacijo, pride do prenosa podatkov. Zato ne vem, kakšne odgovore na vprašanje, kako naj prerasporedimo odgovornost, koliko odgovornosti nosi platforma, um, aplikacija in koliko uporabnik. Če rečemo, da je vse kriv, da platforme, potem je seveda uh, tveganje to, da popolnoma zapremo platformo. Če platforma sploh ne prevzame odgovornosti, pa spet uh, se potrošniki zaradi tega razburjajo. Tako da gre za vprašanje, kako razdeliti odgovornost, tako da bomo zaščitili podatke, ampak da hkrati ne oviramo preveč tistih, ki um, zakonito poslujejo na spletu. Hvala lepa, naslednja je Brigitte Cipel, SD. Hvala. Ne bom se spet kregala z predstavnikom Facebooka. Čeprav razumem, že z eh, oblikovanjem aplikacije omogočite avtomatsko dostop do podatkov. Pachl, because... Imam pa vprašanje za gospod Pahl. Številni uporabniki uporabljajo digitalne storitve, ne da bi dejansko vedeli, kako se njihovi podatki tem, pri tem uporabljajo, ali obstaja profiliranje in tako naprej. Pogosto tudi ne vedo, kaj je lažen račun in kako se soočiti z tem problemom. Tako da me zanima, kaj lahko naredimo, zato da bomo lahko izvajali celotno uredbo o varstvu podatkov. V kolikšni meri potrebujemo e-zasebnost, ali bi nam to pomagalo pri tem, ali bi bilo smiselno, da bi imeli več spletne pismenosti, da bi o tem poučevali v šolah in druge in pa ko gre za kolektivne tožbe, ali tukaj obstaja kakršnokoli sodelovanje z organi za varstvo podatkov, poblaščenci za varstvo podatkov in kako to sodelovanje izgleda, če obstaja. Ja. Hvala, gospa Sipel, za vaše vprašanje. Ja, tudi mi se sprašujemo, kaj bi lahko naredili. Uh, še več. No, eh, splošna uredba o varstvu podatkov je prvič predvidela možnost soglasja eh, na privzet način ali pa z aktivnim soglasjem. To torej pomeni bolj uporabniku prijazne opcije. To načelo moramo izvajati. Eh, spletne strani sedaj predstavljajo oziroma uvajo različne možnosti, med katerimi lahko izbirajo uporabniki. E-zasebnost je tudi pomembna za varstvo potrošnikov. Eh, splošna uredba o varstvu podatkov ni dovolj, ko gre za usmerjeno oglaševanje. Tako da predvsem pri direktivi o e-zasebnosti potrebujemo dober rezultat in pozivamo parlament naj to skuša doseči. Seveda je tudi spletna pismenost pomembna, pomembno je mm, okrepiti osveščenost. Mi sedaj um, oblikujemo tudi aplikacije, s pomočjo katerih bi se, lahko, bi se lahko potrošniki informirali in pa pritožili. In eh, tudi povlašenci za varstvo podatkov sedaj se sedaj zavezujoče morajo odzvati na te pritožbe, kajti mm, na ta način bodo ljudje bolj motivirani, da uložijo pritožbo. No, seveda je pomembna tudi osveščenost, hkrati pa ne smemo preobremeniti uporabnike pri urejanju ravni zasebnosti. To bi lahko bilo preveč zapleteno za njih. V primeru Facebooka sedaj uh, nemški organi preučujejo Facebook z vidika monopola na trgu, recimo, kaj ti ta, to podjetje ima mm, veliko preveliko moč na trgu. Izabela De Monte, naslednja. Domanda solidariteti dei consumatori. Hvala lepa želela bi zastaviti vprašanje v zvezi z pravicami potrošnikov in to z različnih vidikov. Imam vprašanje za lorda Richarda Elana. In sicer, ko gre za lažne novice in za lažne račune. Zakaj imate tako banalen pristop? Ali ne bi bilo bolje, če bi imeli nekakšno kodo, ki bi jo poslali na osebni telefon uporabnika. Potem, ali ste po letu 2011 slišali za kakšne primere nezakonito, nezakonitega širjenja informacij in kako se je Facebook lotil takšne, tega problema? Kakšne ukrepe ste sprejeli? Uh, ali so irski organi naredili karkoli za to, da bi preprečili nezakonito razprečevanje podatkov? Hvala za vaše vprašanje. Najprej, preverjanje računov. Ja, e, mi upoštevamo možnost e, kot za sekundarno preverjanje, za registracijo sicer ne zahtevamo informacij o identiteti osebe, razen če je račun označen kot sumljiv, kot potencialno lažen, potem lahko morda zahtevamo nekaj več informacij. No, SMS eh, kode pa uporabljamo, ko se recimo kdo želi upisati v vaš račun z kakšne čudne lokacije, na ta način vsega uh, skušamo preprečiti takšen dostop. No, tukaj smo odprti različne možnosti. Spet drugi bi pa rekli, da je neprimerno to, da zbiramo dodatne informacije. Torej, ko eh, zahtevamo telefonske številke, se marsikdo zaradi tega razburja. Kar se tiče uh, nove zakonodajne situacije. Tukaj obstajata dva načina, ja, lahko čakaš, da eh, se boš motil, pa te potem kdo toži. No, drugi model je pa interaktivni model, kjer uporabniku rečeš, eh, na ta način se želim izboljšati, takšne izboljšave pričakujem in eh, potem bomo te izboljšave ocenili. In na ta način smo pristopili z irskimi poblaščenci za varstvo podatkov. Oni so Eh, obravnavali tudi pritožbo mladega Avstrica, eh, to smo vzeli zelo resno. Predlagali smo nekaj sprememb, eh, te niso bile dovolj, potem smo predlagali še več sprememb, takšen je bil proces. Hvala lepa, Angelika Mlinar je naslednja. Hvala. Zdi se, da so tukaj Avstrici močno prisotni danes popovdne. Morda je to na ključe, morda pa ne. Želim se navezati na to, kar je povedal Max Šlems. To je diametrično nasprotno temu, kar smo poslušali celo popovdne, češ, da evropski podatki niso bili uporabljeni v primeru Cambridge Analytica. Vi, gospod Šrems, ste pa rekli, da je očitno, da so bili uporabljeni tudi evropski podatki. Zato sprašujem Lorda Richarda Elena, kako se želi odzvati na to uradna verzija Facebooka je namreč, da evropski podatki niso bili uporabljeni. In pa še eno vprašanje, konkretno vprašanje. Sama sem liberalka, moja stranka jemlje varstvo podatkov in splošno vladavo varstvo podatkov zelo resno. In uh, ugotovljeno. In uh, v skladu s to zakonodajo, sama kot poslanka, več recimo ne morem uporabljati WhatsAppa zaradi vseh um, podatkov, za katerimi rudarijo na spletu. Ja, naj pojasnim, kakšna je bila situacija v zvezi z Cambridge Analytica. Ja, tukaj uh, obstaja odprto vprašanje, ali so določene aplikacije uporabljale podatke ali ne. Uh, v, v zvezi z Cambridge Analytico je bilo tako, da so imeli pogodbo z eh, GSR. Eh, to podjetje so naprosili naj zbira podatke o američanih in eh, direktor podjetja Aleksandr Koven je v 97 odstotkih zbiral ameriške podatke. So pa ti podatki vključevali tudi nekaj podatkov o evropskih uporabnikih, ampak Facebooku so posredovali samo podatke o ameriških uporabnikov. Tako da mi smo vedno rekli, da nimamo podatkov, to, da so, nimamo podatkov o tem ali dokazov, zato da so bili evropski podatki uporabljeni. Je pa dejstvo, da so bili zbrani predvsem ameriški podatki in on trdi, da je posredoval samo ameriške podatke. Samo to sem želel, želel zelo jasno povedati our understanding is, you know, WhatsApp is one of the most secure privacy. No, kar se pa tiče WhatsApp, ja, to je ena izmed najbolj varnih aplikacij. Kakor veste, ima um, zakodirana sporočila, nihče ne more brati vsebina, vsebina vaših sporočil zaradi kodifikacije. Tako da to je res zelo varna aplikacija morda obstajajo problemi okrog eh, seznama kontaktov in tako naprej, ampak kar se pa tiče sporočil, pa so ta zaščitena z um, postopkom kodifikacije. Hvala lepa, imamo vprašanje za Maksa Šremsa. Uh, jaz poznam dva modela. Ali na spletu služiš denar z oglaševanjem, po drugi strani pa lahko z uh, avtorsko pravico služiš denar na spletu. Uh, te dve možnosti sta nastali skupaj z spletom. No, in uh, družbeni mediji lahko oglašujejo brezplačno, medtem ko morajo tiskani mediji in pa audiovizualni mediji uh, za to plačati. Ali bi tukaj lahko poskrbeli za bolj enakopravno uh, ureditev? In pa imamo tu po drugi strani še avtorsko pravico, gre za umetnike, ki delajo, zato morajo biti plačani. No, in na to jim je v družbenih omrežjih v številnih primerjih sedaj prepre, preprečeno. Kako bi lahko ta dva sistema zastavili v neki jasen zakonodajni kontekst? Ja, ne vem, če sem prava oseba, da na to odgovorim. Lahko pa dodam določene elemente, ki bi morda pomagali pri iskanju odgovorov. Torej, če si zapomnite kaj o predstavitvi uh, danes popovdne, si zapomnite naslednje. Veliko je oglaševanja na spletu, ki ne zahteva osebnih podatkov. Če recimo nekaj zastavite v kontekst oglaševanja, recimo, da imate oglaševanje za avtomobil na spletni strani o, z, avtom, z vsebino avtomobilske industrije. To je uh, splošno oglaševanje, no, ampak tudi oglaševanje na televiziji ni usmerjeno. Tako da um, to moramo upoštevati. In pa potem še uh, pri spletnem oglaševanju tukaj bi morali točno razumeti, kdo zasluži koliko. Sam sem se pogovarjal z eh, avstrijskim založnikom, rekli so, da pri mikrousmerjanju zaslužijo manj kot pri neusmerjenem oglaševanju. Kaj ti, eh, recimo, oglaševanje na Facebooku ali pa na Googlu, eh, pobere veliko večino tega dobička. Se pravi, tudi pri direktivi o e-zasebnosti moramo poskrbeti za diversifikacijo med temi različnimi primeri. Ne moremo reči, da če ne bo več piškotko, bodo vsi založniki propadli. Potem. Uh, Gospod Allen je rekel, da bi morali razpravljati o odgovornosti tretjih strani. To ni res, kajti imamo 26 in 28 člen, tako da prosim. Veliko zakonodaj na to temo že imamo. Dalje. Hvala, Mirjam. Dalje naslednja. You, um, Hvala lepa. Imam vprašanje za Maksa Šremsa. Vaš primer pred Evropskim sodiščem je pravzaprav določil uh, parametre za zakonodajno interpretacijo. Uh, tudi ko gre za zasebne podatke v Evropski uniji. In če lahko rečem nekaj splošnega, lahko rečem, da je ta sodba močno vplivala na evropsko zakonodajo in na njeno izvajanje. V tej hiši nas zelo, nas zelo zanima zakonodaja, ki bo v prihodnje sprejeta na tem področju. Potem izrazili ste pa tudi nekaj pomislekov v zvezi z mm, GDPR. Eh, tudi mi imamo tukaj pomisleke. Vi ste se spraševali, ali je GDPR dovolj, da bomo zaustavili to vrstno izkoriščanje osebnih podatkov. In uh, vaš kot strokovnjaka sprašujem, kako gledate na učinkovitost eh, direktive o e-zasebnosti in kako vidite prihodni zakonodajni okvir, ki bi lahko zapolnil eh, to vrstne vrzeli. Vsaj, kaj so prednostne naloge? Hvala za vprašanje. Kar se tiče e-zasebnosti, tukaj sem se izločil iz, razpravi, iz razprave, kaj ti eh, po tolikih letih v zvezi z GDPR sem bil sit v Brusla. No, glavno pa bi morali direktivo o e-zasebnosti uskladiti z GDPR. Eh, bojim se zakonodaj, zakonodaj, ki ne bi bila usklajena za GDPR. Kar se tiče GDPR, pa tako, torej, ko berete zasebnostno politiko Facebooka in drugih, me meni recimo presenetilo, kako, ste, kako so ignorirali razplavo, razpravo tukaj. Recimo soglasje o tem je parlament razpravljal leta in leta, pa se podjetja na to sploh niso odzvala. Facebook je imel pop-up eh, okence, kjer je bilo pisano, morate se strinjati, sicer več ne boste mogli uporabljati te storitve. In sprašujem se, kakšna je, kakšna je ozadje tega, da celotna industrija ignorira GDPR. Nekako imam celo občutek, da je namen ta, da želijo ignorirati Evropsko unijo, kajti če bi mi uspeli to uveljaviti, potem bi to moral narediti tudi preostali svet. Ampak predvsem me preseneča nevednost v zvezi s tem. Ni šlo samo za podrobnosti, šlo je za popolno ignoriranje zakonodaje in upam, da, bo sedaj ti šti, da bodo sedaj ti štirje odstotki kaj spremenili. Uh, Um, ampak očitno tudi to še ni doseglo, zaželjene, ni doseglo željenega cilja. Skratka, zato se mi odločamo za primere pred sodiščem. Želimo, da bi organi izvajali zakonodajo, da bi podjetja spoštovali zakonodajo in videti bomo morali, kako se bodo tudi um, zakonodajni organi odzvali v državah članicah. Verjetno ne posod enako. Hvala, Reha Putikofer. You annoyed me. Lore, Lord Allen, vaš šarmantni cinizem me je razjezil. Ko govorite recimo o obveščenem soglasju, to zame zveni približno tako, kot da bi kdo rekel, ja, tudi če smo kršili zakonodajo, si lahko privoščimo in plačamo drage odvetnike. Zato vas ne bom nič spraševal zastavil bom vprašanje gospe Pahl. In sicer v zvezi z kolektivnimi pritožbami in eh, v zvezi z odgovornostjo platform ter v zvezi z drugimi ukrepi. Ko gre recimo za algoritme, ko gre recimo za nadzor na algoritmi, etična pravila v zvezi s tem, eh, ima smisel eh, si prizadevati za ukrepe na tem področju oziroma kje vi vidite prednostne naloge? Hvala. Samo da ločimo kolektivne pritožbe. Tukaj mora biti nekaj jasno. GDPR ne omogoča kolektivnih pritožb. To je mit, ki se vedno znova pojavlja tukaj, ampak to ni vključeno v uredbo o splošnih podatkih. To samo omogoča državam članicam možnost, da zaščitijo pravice posameznikov, da zaustavijo nezakonito obdelavo podatkov, ampak samo pod pogojem, da imajo mandat nekega drugega organa. Potem lahko dobijo očkodnino. GDPR ne omogoča kolektivnih pritožb. No, nov eh, dogovor o varstvu potrošnikov, ki je, bilo, ki je bil predlagan aprila, pa omogoča tudi kolektivne pritožbe zaradi kršitev na področju varovanja zasebnih podatkov. Zato je pomembno, da ta inštrument zakonodajalci sprejmejo kar se da hitro, zato da bomo lahko zagotovili, da bomo lahko konkretno ukrepali v primeru kršitev um, zasebnih podatkov. Samo štiri države članice trenutno omogočajo to možnost štiri organizacije potrošnikov so šle pred sodišče, eh, preostala Evropa pa tega inštrumenta nima. In pa potem še nekaj zvezi z algoritmi. Tudi to je zelo pomembno vprašanje, ki je pomembno tudi za GDPR. Algoritmi so vedno bolj uporabljeni tudi za avtomatično taktično odločanje, za odločanje eh, s pomočjo umetne inteligence. Zato si bomo tukaj morali zastaviti tudi vprašanje, kakšne pravice imajo potrošnike, če prihaja do avtomatiziranih odločitev. Da imaš dostop do določenih stvari za, eh, na osnovi določenih podatkov. Uh, ti si jih dal na razpolago o sebi. Treba je predvideti tudi možnost, da potrošnik ne sprejme te odločitve. Skratka, tu najprej potrebujemo jasno tolmačenje strani sodišč. Hvala, Madi Delvo je naslednja. Well, eh, Hvala, tudi jaz bi želela zastaviti vprašanje gospe Pahl. Jaz sem poslušala dva dela tega, te predstavitve in sprašujem se, kakšen smisel ima sploh zastavljati vprašanje, vprašanja predstavnikom Facebooka. Nič novega ne slišimo, češ vse je v redu, vidim, da je panel na desni kar jezen, ko posluša predstavnika Facebooka. upam, da bodo vse agencije za varstvo podatkov imela dovolj moči za izvajanje te zakonodaje. To je naš glavni izziv. Prav tako pa potrebujemo usklajen pristop v državah članicah. Tudi to je velik izziv in ta grožnja 4 odstotkov bo morda učinkovita, po drugi strani pa so lahko učinkovite tudi kolektivne pritožbe. v zvezi z varstvom podatkov. Komisija je tukaj podala nov predlog. Kako lahko ocenimo moralno škodo? To je pomembno vprašanje. Mi govorimo o finančni škodi, kaj pa za moralno škodo? Kako vi gledate na to? Nekoliko sem bila dolga, se opravičujem. Hvala, ja, to je res osrednje vprašanje. Nažalost, nimam pripravljenega odgovora na to, ampak Pomembno je podariti, da GDPR uh, eh, priznava materialno in nematerialno škodo zaradi kršitev na področju varstva podatkov, zato lahko žrtve zaprosijo za, za očkodnino. To je prva točka. Druga točka. Eh, ko gre za vrednost samih podatkov, nimamo nobenih standardov, nimamo, nobene jasne, nimamo nobenega jasnega precedenčnega prava v zvezi s tem, In um, zato bomo morali videti, kako bo odločilo sodišče v primeru, ki je bil poslan pred sodišče. Um, Zahtevali so določen znesek, kot so škodnino v primeru kršitve varsa podatkov zaradi uh, Cambridge Analytike. No, ampak seveda je jasno, da tukaj ne gre samo za gospodarsko škodo, ki jo je v številnih primerjih težko dokazati. Ne, treba je eh, plačati očkodnino tudi za nematerialno škodo. Uh, Če smem kaj dodati. Eh, avstrijsko sodišče je recimo dosodilo 750 eh, evrov v primeru košitve glede nekih bančnih podatkov. Ehm, in the end, but I think the 200 is probably the very lowest. No, verjetno je 200 najmanjša možna odškodnina, če to multiplicirate z dvema milijonoma eh, tožnikov, pa bi lahko to bilo včasih tudi manj kot 4 odstotke. Vielen Dank. Ich möchte meine Frage an Max Schrems richten. Ja, es gab ja schon eine Menge. Imam vprašanje za Maxa Ernsta. Eh, ja, veliko je bilo tožb, ki so bile uspešne, nad tem so bili vsi navdušeni. No, in gre za vprašanje pritožb in pa zaupanja. Kaj bi moral narediti Facebook, zato da bi spet dobil zaupanje Maxa Šremsa? To se mi zdi pomembno, kaj ti spet poteka tožba zaradi kršitve eh, zasebnosti podatkov, ne samo proti Facebooku, ampak tudi proti drugim podjetjem. Potem, kaj je z nadzornimi organi, v kolikšni meri, v kolikšni meri so ti učinkoviti, v kolikšnem obsegu je možen tukaj nadzor. In pa še tretje vprašanje, tukaj se navezujem na to, kar je vprašala Angelika Mlinar. Eh, recimo WhatsApp. Eh, kolikšni meri so varne takšne aplikacije? Hvala. Ja, v zvezi z WhatsAppom je tako, da so podatki posredovani tudi Facebooku in to je glavni problem. In uh, na to predstavnik ni odgovoril, tako da tudi jaz ne morem uh, odgovoriti na to vprašanje. Uh, drugič, nadzorni organi. V zvezi z, ko, po GDPR imajo organi določena orodja, lahko se skupaj preiščejo, lahko uh, predvidejo kazni, ampak problem je sama kultura zasebnosti. Uh, jaz sem uh, meščan, ki pričakuje, da če bo napačno parkiral, bo dobil kazen, ampak v tem mehurčku zasebnosti na spletu pa to ne obstaja, nišče ni kaznovan. Zato je temeljno vprašanje, ki se ga moramo tukaj zastaviti naslednje. Če bodo organi v Evropi razvili neko kulturo spoštovanja izvajanja, kot recimo na področju prometa ali na področju bančnega sektorja, se pravi, se bo to zgodilo ali bodo stvari ostale takšne, kot so. In pa kaj mora narediti Eh, Facebook, zato da bi pridobil moje zaupanje. Ja, tukaj moram reči, da je večina dejavnosti, ki jih izvaja Facebook, zakonitih, eh, tudi ko gre za mm, proizvode, storitve in tako naprej. Ampak tukaj je spet problem, mm, kulturna razlika med eh, evropskim in pa ameriškim pristopom k zasebnosti. Ta dva pristopa sta se razlikujeta med seboj. Facebook pa želi enotno rešitev za vse in tukaj se, ponavlja, eh, tukaj se pojavlja konflikt. Tudi na področju oglaševanja bi lahko marsikaj rešili, dobro, Facebook bi bil potem malo manj bogat, ampak verjetno bi vseeno preživeli. Hvala. Ja, mene je fagiketan. Uh... Eh, Hvala lepa, imam vprašanje za Lorda Elena. Zanima me, kako poteka sodelovanje z poblešencem za varstvo podatkov in kako ocenjujete sodelovanje z Irskim uradom za varstvo podatkov, ki vidite prednosti in slabosti? <clears throat> No, upam, da smo v zadnjih mesecih in letih le doživeli nek napredek. Videli smo tudi zelo intenziven program, ki se je odvijal tudi s sodelovanjem Evropske agencije za varstvo podatkov in zato imamo na voljo tudi direktivo in veliko pogosteje se srečujemo eh, s pristojnimi organi na to temo in tudi z eh, agencijami za varstvo podatkov. Potem smo imeli tudi pogovor z direktorjem Vodafona, še preden smo imeli to afero, s Facebookom. In eh, na koncu se bomo še močno angažirali v zvezi s pristojnim organom za varstvo podatkov. To bo zaključek dela in razumem, da prihaja do veliko kritičnih mnen. In, eh, jasno je, da imajo tudi ljudje različne pojme o tem, kako deluje to pravo in različno razumejo zadeve ampak dejstvo je, da si močno prizadevamo za skladnost z GDPR in eh, rad bi tukaj eh, zaključil zadeve tako, da bomo premostili še ta zadnji presledek 5 do 10 odstotkov, ampak upam, da si lahko zastavimo na tem področju že zelo jasne cilje. in še Izabel. Ta hvala lepa, moram reči, da ko sem poslušala vse tole in Loredano, ne vem ali lahko res vse to verjamem. Zadeve bi bilo treba obravnavati nekoliko jasneje, resneje, bolj poslovno. In uh, ne vem, ne moremo ljudem pošiljati karkoli po SMS-ih na njihove mobilne telefone in če zadev ne bomo spravili v redih, ne bo nihče upošteval. Treba imeti jasno pravno podlago za to. In eh, kaj je zdaj cel kup izrazov, kot so naprimer legitimni interes? Kaj je zdaj to? Uporaba podatkov z namenom doseganja dobička ali kaj? No, glede lažnih računov, poskušal sem že povedati, da je to lahko še zelo odprto področje za eh, razpravo, tudi v skladu z minimizacijo podatkov po GDPR. In lahko pride do določenega nabora občutljivih eh, podatkov, ki so nujno potrebni za to, da preverimo, identiteto nekega uporabnika, naprimer, ampak zadeve so lahko zelo raznolike in zato potrebujemo širšo razpravo na to temo. Eh, za enkrat je nedvomno to, da bi lahko podatke preverjali v trenutku, ko imamo resne razloge za sum, da gre za lažno identiteto, tako da res ne bi prihajalo do teh lažnih računov. Ampak kot rečeno, razprava je odprta, zadeve se lahko s časoma še spremenijo in zakonodajalci morajo te stvari oblikovati. Upam, da se bodo odzvali tudi, ko se govori o digitalni identifikaciji. To so še vse odprte zadeve. In zdaj je tu vprašanje, kje omejimo varstvo zasebnosti in kje je legitimni interes pridobivanja določenih osebnih podatkov. In kaj moramo storiti, kaj moramo eh, zagotoviti, da lahko nekemu posamezniku ponudimo določeno storitev? Mislim, da določenih zadev ne moremo kar izločiti. Ne moramo govoriti samo o zbiranju podatkov o tretjih osebah. To bi moralo biti obvezno, podrejeno obveznemu soglasju, vnaprejšnjemu soglasju. In eh, treba je nekako preveriti, da zadeve uh, funkcionirajo v skladu z GDPR. Tako da je treba izpolniti določen nabor pogojev, zato da neko tako imenovano družabno omrežje posedujemo uporabniku. No, rad bi se zahvalil vsem za to plodno sodelovanje v razpravi. Hvala tudi za disciplinirano upoštevanje eh, pravil. Hvala tudi vsem tolmačem, zagotavljam vam, da močno cenimo vaše delo. Zato še enkrat prisrča hvala. Naj vas spomnim, da bo naslednji sestanek potekal v Strasburu 2. julija. Imamo že gospod, uh, eh, prijave gospoda Kinga, Jurove in tako naprej, tako da številni povabljenci se bodo odzvali, ker se hočemo resno pogovarjati o tem, saj so človekove pravice in spoštovanje zasebnosti in zasebnosti podatkov nekaj, kar nam je močno pri srcu in za kar si resno prizadevamo. Tako da bo zelo pomembno, da se vsi udeležimo tega predvidenega sestanka. Glede članov Libe je 28. junija še sestanek, ki bo še nagradno potrjen, potem pa še 2., 9. in 10. julija predvideni sestanki, kot običajno v Strasburu. S tem zaključujem sestanek in imejte se lepo. Thank you.